Good afternoon, colleagues. We begin... Kolegice in kolegi, pozdravljeni. Začeli bomo z sprejetjem dnevnega reda. Dnevni red bomo nekoliko spremenili, šesto točko, letno poročilo o delovanju šengenskega območja bomo preložili in sicer to bomo obravnavali 8. marca. Če se vsi strinjate, je sprememba dnevnega reda sprejeta, jezikovni profil ni irščine in ni hrvaščine, delegirani in izvedeni akti 26. februarja 2018 komisija sprejela nov delegirani akt in šlo je za vključitev določenih predhodnih sestavin za druge na seznam snovi. Ta dokument ste dobili v novičniku z dne 2. marca. Notranji rok Libe za ugovore je 16. marec 2018. In 28. februarja 2018 je Evropski parlament sprejel sklep komisije o določitvi specifikacij v zvezi z povezovanjem osrednjih dostopnih točk za sistem EES in za tehnično rešitev za spodbujanje zbiranja podatkov strani držav člani za namene ustvarjanja statističnih podatkov v zvezi z EES za namene organov pregona. Rok za vložitev ugovorov je določen. Če imate kak ugovor, lepo prosim, da o tem obvestite sekretarjat pred 16. marcem 2018. Sprejetje zapisnikov z dne 15. junija 2017. Sprejeto, če uh, niče ne ogovarja, torej so zapisniki sprejeti. Zdaj pa četrta točka, to je ena najpomembnejših točk danes popovdan. V veliko veselje mi je, da lahko tukaj pozdravim gospod Ajalo Sender. Imeli bomo skupno razpravo. Ona je predsednica delegacije EP za Magreb in prav tako je tukaj podpredsednik, podpredsednik odbora za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu, gospod Kuzo Permuj. Oba sta seveda zelo dobrodošla v odboru Libe. Kolegice in kolegi, gre za zelo pomembno vprašanje. Gre za trenutne razmere v Libiji. Zelo sem vesel, da o tem govorimo skupaj, o tej resni temi. Pred kratkim smo predlagali, da bi delegacija obiskala to regijo z delegacijo EP Magreb. Nažalost nam ni uspelo in vesel sem, da bomo imeli zdaj to razpravo. Danes popovdan bo z nami tudi služba za zunanje delovanje. Kar takoj pa bomo slišali od gospe Sender in od gospoda Permuja. Na začetku boste dobila vsak dve minuti za to, da sprožimo razpravo. In povedali so mi, da bo gospod Permuj začel. Izvolite torej. Hvala, govoril bom v španščini. Hvala lepa. Hvala za priložnost za razpravo. Imamo razpravo z UNHCR, to je zelo pomemben organ. Govorili bomo o migrantih v Libiji in drugi. Evropski parlament seveda podpira UNHCR in oblikovanje skupne delovne skupine novembra lani med EU, Afriško unijo in OZN je bil pomemben korak glede na to, da so migranti v Libiji v težkih razmerah. Veliko ljudi še vedno prihaja v Libijo, veliko je beguncev, veliko prosilcev za azil je bilo evakuiranih iz Libije. Libije. Še vedno pa jih na tisoče živi v Libiji, številni v težkih okoliščinah. Pogosto so zaprti v centrih za pridržanje. Na mednarodni ravni si prizadevamo, da bi jih zaščitili, ampak mislim, da moramo še vedno ukrepiti prizadevanja za tiste, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Zato, da bi izboljšali trenutne rezultate v Libiji, moramo ukrepiti prizadevanja in poiskati trajnostno politično rešitev za krizo v Libiji. Evropska unija podpira prizadevanja OZN za vključujoč politični proces. To podpirajo tudi Združene narode, naš odbor spremlja situacijo in trenutno smo v stiku z predstavnikom generalnega sekretarja OZN, zato da bi določili datume za razpravo v prihodnosti. Kolega Panceri se nam nažalost ni uspel pridružiti. Pred nekaj tedni je uložil osnutek priporočil za Libijo, to je bilo priporočilo svetu in komisiji. 23. aprila naj bi o tem govorili, 24. pa bomo glasovali. Zdaj pa bom dal besedo gospe Ajala Sender. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, Hvala lepa. Tudi meni je zelo všeč, da je tukaj visoki komisar. Na tem skupnem zasedanju podpiramo njihova prizadevanja na tem področju, to je za Libijo zelo pomembno. Libija je država, kjer je veliko napetosti in kjer se pojavlja veliko tveganj. Želimo si sodelovati z OZN in to na celovit način, ki bo upošteval celotno državo. Paziti moramo tudi na to, da bomo upoštevali zgodovino, zato da bomo lahko ustrezno zastavili prihodnost države. Države ne smemo obravnavati razdrobljeno, ne smemo obravnavati posameznih posameznih vprašanj, ampak moramo obravnavati državo v celoti. 25. januarja smo imeli zasedanje, takrat je sodelovala tudi medparlamentarna delegacija za Magreb, pridružil se nam je gospod Pike in drugi pomembni gosti. Tekom razprave smo se veliko naučili, izvedeli smo tudi nekaj pozitivnih informacij v zvezi z številom notranje razseljenih ljudi, smo izvedeli naslednje. Okoličine so težke, vendar si OZN in nevladne organizacije zelo prizadevajo za to, da bi se ljudje lahko vrnili domov in to se je že začelo. Seveda pa moramo poskrbeti za preprečevanje, obravnavati moramo vprašanje min in omenim lahko tudi misijo na visoki ravni. V tej misiji so sodelovali EU, Afriška unija in OZN, bili smo v Tripolisu. Govorili smo o tem, kako bi lahko ukrepili sodelovanje z libijskimi oblastmi, zato da bi se lahko bolje odzvali na vse težave. Zato bomo z veseljem prisluhnili gospodu Pikeju in drugim v zvezi z rezultatom obiska delegacije. Povem vam lahko tudi, da je konferenca predsednikov še enkrat potrdila, da bo Libijo čimprej obiskala ad hoc delegacija, še posebej ob upoštevanju varnostnih razmer, ki so v zadnjih tednih problematične. Delegacijo bo vodil predsednik medparlamentarne delegacije za Magreb in sodelovali bodo odbori AFED Libe in priprave so se že začele ko bomo imeli na voljo več podatkov, vam bomo te podatke seveda posredovali. Hvala. Hvala obema. Zdaj pa dobi besedo gospa Saker. Ona je vodja Severnoafriške enote v SZD. Povedala nam bo več v zvezi s tem. Izvolite. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Zdaj vam lahko povem več o tem, kaj počne UNHCR v Libiji, kakšne so naše prednostne naloge in kakšne so naše intervencije. Na hitro bom povedala, kakšne so naše prednostne naloge. Dejansko so štiri. Gre za to, da bi okrepili odnose z libijskimi oblastmi. Ozivamo se tudi na humanitarne razmere v državi, poskušamo razširiti programe, ki jih imamo v državi, ki je zelo volatilna. To vključuje tudi področja, do katerih imamo omejen dostop. Okrepiti moramo sodelovanje z notranje razseljenimi ljudmi, z skupnostjo tam in tudi z tistimi, ki se uračajo. Na koncu pa gre tudi za to, da podpiramo lokalno prebivalstvo in prosilce za azil ter begunce. Spustila se bom tudi v podrobnosti v zvezi s temi prednostnimi nalogami, ampak povem vam lahko, da v Libiji ni lahko delati, zato ker se varnostne razmere neprestano spreminjajo, prav tako se spreminja tudi dinamika. V državi delamo že od leta 1991, torej zadnjih 27 let od leta 2014 skupaj z preostalim sistemom OZN delamo iz Tunizije. To ne pomeni, da smo Libijo zapustili. UNHCR nikoli ni zapustil Libije. Vedno smo prisotni v Tripoliju in v Bengaziju. Od leta 2016 ima UNHCR osebje, ki odhaja na misije, opravljamo dejavnosti v zvezi z registracijo, dokumentiranjem in identificiranjem oseb, ki si zaslužijo mednarodno zaščito. Običajno skrbimo za 500 in 550 tisoč posameznikov, ki jih delimo v tri kategorije. Gre za notranje razseljene ljudi, teh je okrog 180 tisoč, potem imamo tiste, ki se vračajo, teh je okrog 340 tisoč, potem pa imamo še 47 tisoč beguncev in prosilcev za azil. Od leta 2016 je UNHCR registriral okrog 10 tisoč prosilcev za azil, ne glede na to, da je bil uveden sistem varnostnih ukrepov v zvezi z celotnim sistemom OZN. UNHCR naj bi obravnaval samo sedem nacionalnosti. Gre za Somalice, Sudance, Eritrejce, Etiopice, Sirice, Iračane in Palestince. Kljub tej omejitvi redno govorimo z libijskimi oblastmi in zdaj lahko ukrepamo tudi v zvezi z ljudmi iz Jemna in Južnega Sudana, kar zadeva notranje razseljene ljudi. Tukaj se vedno bolj vključujemo v delo. Povečan nam je bil proračun in tudi področje ukrepanja, ko govorimo o situaciji Taverga. Naprimer, lahko rečem, da sodelujemo in pomagamo okrog 2200 notranje razseljenim ljudem, 200 do 400 družine to, to so ljudje, ki se želijo vrniti domov, ampak ne morejo zaradi bojev, ki tam potekajo. Smo pa 50 km jugo-zahodno od Taverge in vzhodno od Certa. Zagotavljamo jim šotore, vodo in zimska oblačila, naprimer leta 2018 nameravamo izvesti 200 projektov z hitrimi rezultati. To naj bi pomagalo tako skupnosti na terenu, notranje razseljenim, pa tudi beguncem. Tako lahko okrepimo odpornost teh skupnosti, begunci in prosilci za azil imamo delovno skupino o migracijah skupaj z IOM. Zagotavljamo kar nekaj točk za vstop in izstop. Šest teh točk koordiniramo skupaj z IOM. To je Mednarodna organizacija za migracije. Prav tako sodelujemo z obalno stražo v Libiji, kar zadeva grajenje in krepitev zmogljivosti in tako naprej. Kar zadeva nujni tranzitni mehanizem, ki velja od novembra, izpostaviti je treba, da so libijske oblasti sprejele kar nekaj odločitev v zvezi z izpustom ljudi iz centrov za pridržanje od novembra lani običajno šlo za evakuacijo, mi pa smo oblikovali izredni sistem za tranzit. To pomeni, da te ljudi potem prepeljemo v Niger. Trenutno smo odpeljali 1734 ljudi iz centra za pridržanje, 1020 smo jih prepeljali v Niger. Vlada tam je zelo gostoljubna, sodelujejo z UNHCR, kar zadeva najbolj ranljive ljudi. In 312 smo jih evakuirali v Italijo. Italijanska vlada je sprejela odgovornost, kar zadeva njihovo zaščito in status beguncev. Eno od vprašanj, ki jih je treba izpostaviti, so slabi pogoji življenja tam. V centri za predržanje so pogoji življenja slabi, ni sanitari, ni prezračevanja, ni zasebnih prostorov, prav tako ni prostora za zasebnost, ko se izvajajo intervjuje, naprimer. Ampak ne glede na te izzive, UNHCR dela po najboljših močeh zato, da bi jih registrirali in jim pomagali, da bi jih lahko evakuirali. Kar zadeva preselitve, zelo pomembno je, da zagotovimo več solidarnosti, kar zadeva preselitve. Poskušamo govoriti z libijsko vlado in pomagati najbolj ranljivim, ampak ko jih enkrat izpustijo, je za njih treba poiskati rešitve in prav to poskušamo doseči. Gre za pravne poti, pravne kanale in kvote za preselitev decembra 2017 je UNHCR sprožil prošnjo za 1300 mest za preselitev. 1300 ljudi zdaj evakuiramo preko mehanizma ECM v Niger. UNHCR je zaenkrat sprejel 1100 mest mest, 450 jih zagotavljajo evropske države in to zelo cenimo. Ampak potrebujemo še več mest in še več solidarnosti. Nameravamo preseliti med 5000 do 10000 begunci in UNHCR lahko zagotovi identifikacijo in obdelavo primero, ampak države morajo ponuditi pomoč in sprejeti ljudi. Niger je zaenkrat sprejel 1020 ljudi, ampak samo 25 posameznikov je šlo v Francijo po intervjujih. Povedali so nam, da dokler več ljudi ne bo zapustilo države, ne bomo mogli evakuirati več ljudi iz Libije. To je zelo pomembno, zato da tudi vladam pokažemo. To so vlade, ki so solidarne z begunci in pokazati jim moramo, da je mednarodna skupnost pripravljena prevzeti to odgovornost. Na koncu še nekaj. Zelo pomembno je izpostaviti, kako pomembno je, da bo UNHCR še vedno imel dostop ne samo do teh sedmih nacionalnosti in dveh dodatnih nacionalnosti, ampak do vseh ljudi, ki si zaslužijo mednarodno zaščito. IOM dela na tem, da bi evakuirali in vrnili ljudi iz centrov za pridržanje, omenili smo na določene nacionalnosti in to ne pomeni, da drugi ostanejo v centrih za pridržanje. Ampak ljudje, ki prihajajo iz Konga, iz Srednje Afriške republike in iz drugih držav, morda ne potrebujejo mednarodne zaščite. No, vsi morda ne potrebujejo zaščite ampak vseeno potrebujemo ustrezen mehanizem pregleda, zato da se nihče, ki ne sme domov, dejansko potem tudi ne vrne domov. Hvala lepa, da ste nas povabili. Če ima kdo kakšno vprašanje za UNHCR, bom seveda odgovorila. Hvala, hvala gospa Saker, vprašanja bodo sledila morda kasneje. Hvala, zdaj pa še skupna projektna skupina, ki je obiskala Libijo 22. in 23. februarja, to je delovna skupina EU, Afriška unija OZN, to je bilo v okviru vrha Afriška unija, Evropska unija, namen je bil zaščititi ljudi in torej migrante in begunce na poti, še posebej pa v Libiji. Tukaj je gospod Mordžu iz komisije in gospod piki. Lepo, da ste tukaj, najprej Simon Mordiu z komisije. Izvolite. Pozdravljeni, gospe in gospodje. Najprej uraden za znamek. Veliko projektov in dejavnosti, ki jih je opisala kolegica iz UNHCR, je projektov, ki jih financira Evropska unija. To je treba povdariti. Gre za težke projekte z zahtevnim partnerjem in včasih se pojavlja vtis, da Evropska unija izvaja samo represivne ukrepe in da je zaščita nekako zanemarjena. Mi pa dejansko zagotavljamo veliko finančnih sredstev. Naj vam predstavim misijo. Od 21. do 23. februarja smo potovali v Tunis in tudi v Tripolis skupaj z komisarjem Afriške unije za socialne pravice, skupaj s kolegicami in kolegi iz UNHCR in IOM. Christian Leffler in gospod Popovski sta bila prav tako tam. Mislim, da je to pomembna misija, šlo je za prvo misijo na visoki ravni v Libiji po dolgem času. Lahko smo nadaljevali razprave, ki smo jih imeli v okviru vrha EU v, v Abidžanu. Povedati vam želim, kakšne razprave smo imeli, s kom smo se sestali, pa tudi kratek pregled trenutnega stanja. Na tem obisku smo se srečali z namestnikom ministra za notranje zadeve, z ministrom za zunanje zadeve, sestali smo se z vodjem obalne straže, srečali smo se z direktorjem centrov za pridržanje nezakonitih migrantov, obiskali smo en center, Tarik al-Sika, ta je zelo blizu centra Tripolisa, obiskali smo tudi enega od centrov za notranje razseljene ljudi. Mislim, da je to koristno. Koristno je videti politični angažma, ampak videli smo tudi, kakšne so razmere v taboriščih. Iz prve roke smo videli, kako ti ljudje živijo. Čeprav je to center, ki je najbližje Tripolisu in verjetno je najboljši od vseh centrov, pa vseeno smo dobili občutek, v kako težkih razmerah živijo ti ljudje v teh centrih. Na začetku splošen pregled. Če si pogledam srednje, sredozemsko pot, lahko vidimo, da je število ljudi, ki pridejo v Italijo, naslednje. Zdaj je število prihodov 66 odstotkov manjše od 5. marca 2017. Torej, 5000 ljudi je prišlo v Evropsko unijo za enkrat letos. Še nekaj zanimivih podatkov, če si pogledate države izvora. Lahko vidimo, da smo imeli do konca februarja okrog 3700 ljudi, ki je prišlo v Italijo iz Libije velika večina ljudi, torej še vedno prihaja iz Libije, ampak veliko ljudi je tudi iz Tunizije. 1100 približno jih je bilo, mnogo več kot lani. Če si pogledamo nacionalnosti, je to tudi zelo zanimivo. Seveda, še vedno je zelo veliko eritrejcev, teh je ena četrtina od vseh, ki pridajo v Italijo, vsaj letos, na drugem mestu pa je Tunizija, to je 20 odstotkov vseh. In zelo zanimivo, zdaj prvič vidimo tudi ljudi iz Libije, ki prihajajo v Italijo. Tega prej nismo videli, vsaj ne do letos. Zdaj pa še naše delo in razprave, ki jih imamo, kakor je povedala kolegica iz UNHCR. Delamo na evakuaciji beguncev iz Libije. 1334 beguncev iz Libije smo evakuirali in v Parizu imamo zasedanje o preselitvi in govorili bomo o tem, katere države sicer želijo sprejeti ljudi, ampak bi lahko dobile nekaj pomoči v zvezi za hitrejšo obdelavo prošen. Prav tako upamo, da bomo dobili nekaj zavez glede možnosti pokrivanja potreb, ki jih imamo. Septembra lani smo se zavezali za 50 tisoč mest za preselitev. Države članice so že ponudile okrog 40 tisoč mest, še dve velike države članici nista podali števila mest in 7000 mest je namenjenih za srednje sredozemsko pot. Specifična mesta pa so na voljo tudi za Niger, naprimer, okrog 3500 mest naj bi dobili. Mislim, da smo zaenkrat na dobri poti, ampak potrebujemo še več zavez, tako strani držav članic, kot tudi UNHCR, zato da pospešimo potek na tem področju. Ne želimo si, da bi niger pustili na cedilu, kajti zdaj počasi dobivajo občutek, da so ostali prepuščeni sami sebi. Sodelujemo tudi z IOM, spet to financira Evropska unija. Omogočili smo 20 tisoč vrnitev domov iz Libije. To je bilo tekom lanskega leta in mislim, da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zadali na vrhu v Abidžanu. Torej, tam smo rekli, da si želimo, da bi do konca novembra vrnili 15 tisoč ljudi. Čaka nas še veliko dela. Če si pogledamo centre za pridržanje, lahko vidimo, da se številke nižajo. Številke niso seveda natančne. Previdni moramo biti pri uporabi številk, zato ker imamo tudi centre za pridržanje, ki jih ne nadzira vlada, ampak Kolikor mi razumemo situacijo, je zadeva naslednja. In to so tudi statistični podatki, ki jih upravlja IOM. Decembra 2017 je bilo 22 tisoč migrantov v teh centrih za predržanje pod nadzorom vlade, zdaj jih je ostalo samo 5 tisoč. In zato smo si prizadevali na misiji, torej, da bi libijski partnerji poskus, poskušali poskrbeti, da število ljudi, ki so v centrih, radikalno pade. Zato podpiramo pozive kolegice iz UNHCR, namreč, da bi ob teh sedmih nacionalnosti, s katerimi lahko deluje UNHCR, razširili tudi na druge. Za nas bi bilo dobro, če bi odpravili vizume za izhod, tako bi vsaj zelo skrajšali čas, ki je potreben za to da ljudje lahko zapustijo Libijo in se vrnejo domov ali v Niger, če se ne morejo vrniti domov in če potrebujejo zaščito. Sveda, prejšnji teden je vodstvo teh centrov dejalo, da bi bilo dobro, če bi se ti centri zaprli. Mislim, da bi bilo to dobro, to moramo seveda preiskati vprašanje je, ali želimo te centre renovirati, popraviti in tako naprej. Kajti ti centri trenutno niso v dobrem stanju. Na obisku sem, nekaj foto, sem posnel nekaj fotografij in povem vam lahko, da je to najvredneje najboljši center, pa vendar gre za stavbo, v kateri ne bi želel preživeti časa, niti si ne bi želel, da bi kak moj družinski član tam prebival dlje časa. Govorili smo tudi o tem, da bi oblikovali celovit in sledljiv sistem za registracijo in sledenje migrantom. Pri Libijski obalni straži smo videli, da so lani, naprimer, rešili 31 tisoč ljudi in zato je prišlo tudi do zmanjšanja smrtnih žrtev v sredozemlju. Ampak zelo pomembno je, da vemo, koga se reši, kje se ljudje potem znajdejo na kobnem in da imamo sistem, ki IOM in UNHCR omogoča, da lahko pravijo svoje delo, da jim ponudijo zaščito in prostovoljno vrnitev. Zato smo si prizadevali z vlado, videli smo, da se določene zadeve spreminjajo, zelo bi pomagalo tudi, če bi imeli standardne postopke delovanja, ki bodo določali, kaj se zgodi in kdo stori kaj na teh točkah pristanka. Te postopke pripravljata IOM in UNHCR in upam, da bodo ti postopki čim prej sprejeti. To bo pomemben korak naprej, zato da bomo lahko imeli celovit sistem registracije in sledenja. Sveda je jasno, da smo tudi jasno povedali, da si želimo, da bi bili sprejeti nadaljne ukrepe za to, da bi sprostili na ključne odločitve o pridržanju. Postopoma bi lahko šli iz centrov za pridržanje na centre sprejema. In to je eden pozitivnih rezultatov misije. Namreč libijske oblasti so kolegicam in kolegom iz UNHCR predale pismo, v katerem jim dajo pravico, da spet začnejo opravljati tranzitne operacije v Tripolisu, to je zelo dobro. Prav tako si prizadevamo za to, da otrokom in ranljivim posameznikom ponudimo alternative pri držanju. Sveda, mislim, da moramo biti pripravljeni storiti vse, kar je mogoče za to, da pomagamo tistim, ki so ujeti v centri za pridržanje, dokler ne bomo imeli ustreznih alternativ. In še zadnja stvar. Govorili smo tudi o tem, kakšno podporo lahko ponudimo lokalnim skupnostim. Skrbniški sklad in upravniki se bodo sestali, mislim, da 7. marca in če bo šlo vse tako, kot je treba, bomo potrdili 50 milijonski projekt za skrbniški sklad EU. To bomo izvajali skupaj z agencijo v Italiji, namreč podprli bomo 24 lokalnih skupnosti po migranski poti in tudi druge. Še kaj drugega? Ja, še zadnja točka. Libijska obalna straža. S kolegitami in kolegi smo govorili ne samo o pristankih, ampak o tem, da bi začeli učinkovito spremljati ljudi moje kolegice in kolegi so podali dokumentacijo v zvezi s tem, morda bo Vanson povedal kaj več, ampak delamo na treh stebrih. Najprej gre za zbiranje podatkov, potem gre za to, da omogočamo oddaljeno spremljanje na morju in v mednarodnih vodah in tretjič, prav tako bomo imeli redne sestanke z pomorstvom in obalno stražo v Libiji, ter osebjem v operaciji Sofija. S tem bomo zagotovili povratne informacije, usposabljanje in mentorstvo. In z podporo UNHCR bo to spet zagotovilo podporo in usposabljanje na področju človekovih pravic. In to nam bo omogočilo tudi neke vrste jamstva v zvezi z usposabljanjem, kajti tukaj se porablja denar EU. Zdaj bom končal, veliko bi lahko še povedal, ampak na kratko lahko rečem, da smo imeli zelo produktivno misijo, imeli smo dober dialog in mislim, da je to začetek procesa, potem pa upam, da bomo imeli še več uspeha v prihodnosti. Hvala. Um, Najlepša hvala. Sedaj pa Evropska služba za zonalno delovanje, gospod Piki. A vas lahko prosim, da govorite pod 5 do 10 minut, zato ker moramo na to predati besedo še poslancem in poslankam za vprašanja. Hvala. Najlepša hvala, najlepša hvala gospod predsednik. Kratek bom, ker je namestnik generalnega direktorja zelo natančno opisal nekatera ukrepe, ki jih izvajamo, ter tudi rezultate skupnega obiska Tunisa in Tripolisa. Šlo je torej za sodelovanje komisije in SZD skupaj z Afriško unijo in agencijami Združenih narodov. Delamo v okviru rezultatov zasedanja vrhu v Adisu med eh, Afriško unijo in Evropsko unijo. Ta vrh je, obisk, eh, je oblikoval skupno projektno skupino za migracije v sklopu teh treh entitet to zasedanje na vrhu je objektivno gledano ustvarilo novo priložnost za sodelovanje pri reševanju uh, vprašanja migracij v Libiji. Zahvaljujoč zasedanju je libijska stran predvsem bolj pragmatična in proaktivna v sodelovanju z nami pri oblikovanju političnih ukrepov. Drugi dosežek je ta, da je tudi sodelovanje in eh, neposredna eh, podpora strani afriških držav precej boljša. To so države, iz katerih eh, prihajajo migranti, ki jih na to najdemo v Libiji. To zasedanje na vrhu je torej doseglo dva konkretna rezultata. delovna skupina za migracije, ki jo libijski organi vodijo skupaj z IOM, je predvsem bolj učinkovita in eh, rešuje različna vprašanja. To je začetek prave platforme za dialog in oblikovanje prednostnih nalog v prihodnosti. Kaj to pomeni za evropske ukrepe, razen seveda vsega tega, o čemer je govoril gospod eh, Mordjo. Tudi sam lahko strani SSD izpostavim več elementov. Najprej bi rad omenil, da je misija za pomoč pri upravljanju z mejami začela delati v Tripolisu decembra, sedaj je popolnoma operativna. to pomeni, da je upravljanje z mejami predvsej bolj učinkovito, lažje razvijamo projekte in dejavnosti skupaj z libijskimi organi, sodelujemo eh, z Ministrstvom za notranje zadeve, z Ministrstvom za pravosodje in z različnimi uh, stražami, mejnimi, obaljnimi in tako naprej. Poleg tega je treba izpostaviti tudi našo delegacijo uh, Eh, Evropske unije, ki je še vedno uradno evakuirana v eh, Tunisu, ampak eh, sledi razvoju dogodkov, je prisotna na terenu, ne še stalno, ampak vseeno. Naša delegacija tako potuje v Tripolis, Tripolis, če je to mogoče z varnostnega vidika dva, enkrat ali pa dvakrat na teden. Na teden. Imamo še vedno uh, operacijo na morju, ki eh, rešuje migrante na uh, morju, tiste, ki se odločijo za nevarno potovanje na južne obale Evrope. Še naprej zagotavljamo usposabljanje za libijsko obalno stražo. Ne gre zgolj za to, kako reševati migrante na morju, ampak gre tudi za vidike človekovih pravic in humanitarnega prava to počnemo skupaj z visokim eh, komisarjem za človekove pravice. Tako misija eh, Sofia in EUNAFOR MED eh, ter tudi misija za pomoč pri upravljanju z mejami sodelujejo pri vseh teh projektih tudi z vidika migracije. sodelovanje z Libijo na področju migracij je še vedno izjemno omejeno zaradi nestabilnosti v državi. Upravljanje je eh, nestabilno in eh, nepopolno, porajajo se varnostna vprašanja, določene zadeve so se izboljšale v zadnjem času, ampak varnostna situacija je še vedno zelo nestanovitna prihaja do hitrih sprememb, ki imajo seveda praktične posledice za vse projekte sodelovanja. Kaj to pomeni za nas? To pomeni, da moramo še naprej sodelovati z druženimi narodi in si prizadevati za trajno politično rešitev za Libijo. Potrebujemo rešitev na, pod, na področju upravljanja, Eh, in to rešitev bo treba izvajati prek volitev, ko bodo pogoji za to zreli. Zagotoviti je treba stabilnost, tako da poenotimo vse vojaške ali pa paravojaške eh, skupine pod enim civilnim poveljstvom, kar je seveda zelo eh, velika naloga, kot veste. Pomembno pa je, seveda, da vzpostavimo državo na podlagi vladavine prava znotraj Libije. Še naprej bomo izvajali različne dejavnosti na področju migracij, ki se je dotaknil eh, že kolega. Imamo eh, nov, eh, nove projekte za občine ob migracijski poti, imamo tudi projekte krepitve upravljanja z mejami izpostavim lahko tudi regionalno razsežnost. Še naprej želimo nadaljevati z dialogom in sodelovanjem eh, s sosednjimi državami Libije na eh, zahodu in vzhodu, pa tudi na eh, jugu, v podsaharskih državah. Tudi tam je treba izkoreniniti te vzroke migracij, ki so vir težav, s katerimi se soočamo v Libiji v tem trenutku. Hvala. Hvala, sedaj pa bomo besedo predali poslancem in poslankom. Gospod Štetina bo začel. Vsak ima po dve minuti. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vente si prosím. Najlepša hvala za besedo, gospod predsednik. Gospod in gospodje, prosim vas, da si nadenete slušalke, ker bom govoril v češkem jeziku. Najprej bi se rad zahvalil gospe Carmen Saker za predstavitev v imenu UNHCR. Hvala za vse informacije, ki smo jih dobili. Sam sem poročevalec v Senci za skupino ELS za poročilo, ki ga naš odbor v tem trenutku pripravlja. Gre za svežen priporočilov za svet in uh, visoko predstavnico glede nadaljnih ukrepov v tej državi. Cenim vaše delo v tej državi in v eh, svojih predlogih sprememb sem že uh, govoril naprimer o uh, nujni evakuaciji in tako naprej. Podprl sem vaše ukrepe. Imam pa nekaj vprašanj, če dovolite. Omenjeno je bilo, da naj bi trenutno 5000 ljudi še vedno bilo nastanjenih v eh, centrih za pridržanje pod okriljem eh, vlade. Zanima pa me, koliko ljudi je v tistih eh, centrih, ki niso pod nadzorom vlade. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, gospa Sakr, ali lahko prosim poveste, koliko vaših dejavnosti financira ali pa sofinancira Evropska unija? in eh, evropski skladi. Še enkrat, drugo vprašanje je torej, če veste, koliko eh, projektov financira eh, Evropska unija. Prvo vprašanje se torej nanaša na število ljudi, ki so v centrih za pridržanje, ki niso pod nadzorom vlade, drugo vprašanje pa se nanaša na sredstva. Yeah, very many questions on this. Najlepša hvala. Imam precej eh, vprašanj na to temo. Hvala gostom, da so z nami, še posebej hvala predstavnikom UNHCR. Vem, kako težavno je delo, ki ga upravljate na eh, terenu in hvaležna sem vam za to delo. Sedaj pa vprašanja. Glede prostovoljnih eh, vrnitev pod okriljem IOM, eh, razumem, da UNHCR nima dostopa do vseh teh oseb, ne morete skrbeti za screening, če gre za tveganje. Eh, kršenja načela nevračanja. Imamo tudi eh, torej, programe eh, vračanja, prostovoljnega vračanja, ampak UNHCR nima istega dostopa očitno kot uh, drugi, tako da bi zagotovili, da pravice niso kršene. Uh, skrbijo me tudi uh, omejene nacionalnosti, do katerih imate dostop, kaj lahko naredimo, da bi izboljšali to situacijo. To je de facto tveganje uh, vračanja. Na to me zanimajo tudi eh, točke izkrcanja, kaj se zgodi z ljudmi, a jih na to eh, pošljete v centre za pridržanje ali ne. Kako zagotovite, da to eh, poteka brez težav, kako zagotovite, da ljudje lahko prosijo za azil, če so do njega upravičeni. Zanima me kako ste si porazdelili eh, naloge in kdo skrbi za kaj pri eh, teh pristankih. In na to še centri, o čemer smo se že pogovarjali v eh, odboru Libe. To so praktično zapori in Evropska unija ne sme financirati teh zaporov. Sramotno je, da to počnemo. In kje je napredek? Kje je napredek, me zanima. In ne na zadnje, kar je prav tako zelo pomembno v tem kontekstu, Eh, poročila o kršitvah človekovih pravic eh, strani libijske obalne straže, kot ste dejali. Več ljudi je eh, umrlo lani zaradi teh kršitev in zanima me, če je komisija izvedla preiskave in kakšne so, kakšni so načrti. Imeli bi naj centr za koordinacijo pri pomorskem reševanju v Libiji, v nestabilni državi, ki ne temelji na vladavini prava, vi pa želite, da bi bila Libija sama uh, odgovorna za takšno cono v sredozemlju. To je popolnoma neodgovorno in zanima me, kakšne so najnovejše informacije v zvezi s tem. To so moji pomisleki in uh, moje vprašanje. Hvala. Judica Argentini, z Argentini. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala UNHCR. Hvala vam za trud, ki ga vlagate v uh, vse to, da bi. Uh, lahko eh, begunci zapustili centre za pridržanje. Zanima me, katere države članice so se zavezale k eh, sprijemu teh beguncev, ki ste jih eh, poslali v Tunizijo, se pravi, če v Niger. Seveda, končna rešitev ni Niger, tam ne morejo sedaj preživeti preostanka življenja. Težko razumem, da ena stran še vedno ne daje zavez, kar se tiče eh, preselitev, druga stran pa usposablja libijsko obalno stražo, da bi ljudem priprečila, da prečkajo sredozemlje. Ta enačba pač nima eh, rešitve. Zdi se, da še vedno poskušamo eh, ustaviti migrante in begunce, ne pa da rešujemo življenja. Dokler Libija ne bo varna država, dokler uh, pristanišča v Libiji ne bodo varna pristanišča, pravo sodelovanje s to državo ne more biti na mizi. Zakaj uh, usposabljamo obalno stražo, da rešuje ljudi? Zato, ker ko uh, rešite nekoga uh, z ladjo, ki uh, ima evropsko zastavo, uh, ta človek ne more na to uh, v Libijo, ne moremo pristati v Libiji. Zato v nasprotnem primeru bi lahko sami vozili ljudi v libijska pristanišča. Na libijskih uh, ladjah bo situacija vedno nevarna. Če vas eh, iz majhnega čovnička reši libijska ladja, potem veste, da boste šli v napačno smer nazaj na libijsko obalo in ljudje tako ne bodo prostovoljno, eh, mirno šli na takšen reševalni eh, čovn oziroma ladjo. To pomeni, da je tveganje za nasilje na takšni ladji precej večje. Še vedno ne bomo, kaj se zgodi po izkrcanju in edini sklep, ki ga lahko vsega, oblikujemo je ta, da sodelovanje ne more biti uh, mogoče in da smo dvolični, če ne razjasnimo uh, preselitev iz Nigra. Hvala, Bodil Valero. Am... Najlepša hvala. Prebrala sem vašo strategijo o obladovanju tveganj in v UNHCR izpostavljate tudi vlogo eh, nevladnih organizacij, Eh, njihovih ladi pri reševanju in eh, tako naprej. Ta petek sem se srečala z organizacijo, z nevladno organizacijo, ki se ukvarja z iskanjem in reševanjem in pravijo, da se še vedno govori o kriminalizaciji njihovega dela. Še vedno na njih kažejo s prstom, čež da so eh, nek dejavnik pri tega, ki privlači uh, migrante uh, da eh, dejansko tvegajo pot čez sredozemlje. O tem se je veliko govorilo pred letom eh, dni, ko je vodja Frontexa eh, dejal nekaj takšnega, izjavil nekaj takšnega. Zanima pa me, kakšna je trenutna situacija. Ali je situacija res tako slaba, kot so nam povedali, kaj se dogaja na terenu v zvezi z iskanjem in reševanjem. Hvala, Bodim še sam bom zastavil eh, končno vprašanje. Žal mi je, da nimamo več veliko časa. Eh, naslednja točka je namreč srečanje eh, s komisarko, nažalost, no, ne nažalost, saj veste, kaj mislim, to je zelo pomembna tema in ža, nažalost časa ni veliko. Birgit, še ti, izvoli, ker hočemo seveda slišati tudi odgovore na vsa ta vprašanja. Hvala, gospod predsednik. Bom poskušala skrajšati to vprašanje. Nimam dvomov, da eh, tisti ljudje, ki jih mi označujemo kot eh, libijsko vlado, poskušajo po najboljši možni meri opraviti svoje delo. Ampak, če si pogledamo eh, katastrofalne pogoje za migrante, pa tudi za same libijske državljane, ne vem, kako lahko organizirajo učinkovito te projekte tako imenovana libijska obalna straža ni dovolj dobro opremljena, ni dovolj dobro usposobljena. Kje pa so naše države članice? To je prvo vprašanje. Z, kdo jih podpira? Drugo vprašanje je naslednje. Razumem, da eh, migranti, ki zapuščajo ta taborišča eh, v Libiji, nočejo na to nazaj na libijsko obalo, nočejo se vrniti v eh, to situacijo. Morda bi bila rešitev torej ta, da te migrante, te prosilce za azil, te begunce vzamemo iz Libije. Ampak, če sem pravilno razumela, jih je približno 5000. Se oprečujem, 500 tisoč, ampak eh, zgolj 40 tisoč jih je morda upravičenih do mednarodne zaščite oziroma azila. Zelo žal mi je, ampak sram me je, da se države članice niso zavezale k temu, da vzamejo te eh, ljudi k sebi. Smo celina 500 milijonov ljudi in 40 tisoč ljudi ne bi smel biti problem. Financiranje taborišč v Libiji ni eh, prava pot, sama želim najti druge rešitve. Ravno zato me zanima, če lahko UNHCR, pa tudi komisija eh, SZD povedo kaj več o tem, kaj se dogaja na terenu in čim lahko dejansko rešimo eh, kratkoročne težave, pa tudi dolgoročne izzive. Imeli smo eh, delegacijo, ki je obiskala eh, teren, srečali smo se z UNHCR, z obalno stražen in tako naprej. Gospa Jala Sender. Hvala, no. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na kratko, če dovolite glede na to, kar smo slišali strani eh, UNHCR, glede na to, kar je povedal gospod Mordu, obstaja neko neskladje. Po eni strani namreč UNHCR pravi, da potrebujemo več mest za potovanje v Niger zaradi finančnih razlogov, po drugi strani pa bi morali pospešiti proces akreditacije, ker eh, ponudba že obstaja. Zanima me torej, kako uskladiti eh, te dve plati, kako poskrbeti za boljšo koordinacijo. Ne vem, če lahko UNHCR ali pa komisija odgovorita, zakaj je naenkrat začelo v državo prihajati toliko tunizicev. No, seveda bi se lahko spustili v številne podrobnosti, ampak vseeno me zanima, če lahko dobimo odgovore naših kolegov. Najprej UNHCR, prosim vas, da odgovorite na nekatera specifična vprašanja in komentarje, ki ste jih slišali. Najlepša hvala. Poskušala bom odgovoriti na vprašanja, ki smo jih bili deležni v UNHCR. Kar se tiče 5000 posameznikov, ki so še vedno pridržani eh, in glede števila eh, ljudi, ki so v eh, centrih, ki niso pod vladnim nadzorom, nažalost odgovora na to vprašanje nimamo. Centri za pridržanje, ki niso uradni, so nam neznani, nimamo dostopa do njih. Edina situacija, ki jo poznamo, je sta brata. Eh, tam smo izvedeli, da je 18 eh, tisoč eh, posameznikov bilo pridržanih v takšnih nezakonitih centrih. UNHCR in IOM imata dostop zgolj do uradnih centrov, ne pa do neuradnih centrov. Nažalost vam odgovora ne morem ponuditi, vemo pa, da ti centri obstajajo. Koliko jih je, ne vem, kje so, tudi tega ne morem potrditi. Ko informacije dobimo, jih takoj posredujemo tudi vladi, tako da lahko ta, eh, te informacije preveri in obišče centre na terenu. Kar se tiče dejavnosti, ki jih financira eh, Evropska unija, lahko rečem, da Evropska unija financira praktično vse dejavnosti in ukrepe, ki jih UNHCR izvaja v Libiji. Ko govorimo naprimer o mehanizmu za evakuacijo, eh, ko govorimo o prevozu, o usposabljanju, o zaposlenih, e, o strehi nad glavo za posameznike in tako naprej. Imamo približno 13 e, milijonov evrov e, iz krmiškega sklada za Afriko, ki se ta sredstva se uporabljajo samo za Libijo. Dobili pa bi naj še 5 do 6 milijonov evrov strani EKA in skrbniških skladov. Treba izpostaviti tudi, da so libijski organi potrdili centr za uh, eh, inzredni transit in uh, tudi to bomo financirali s pomočjo sredstev Evropske unije. Kar se tiče omejitve nacionalnosti in uh, kar se tiče uh, dostopa do informacij eh, pri preverjanju eh, vračanja, je situacija naslednja. Ko je bila UNHCR povabljena v državo, da posreduje po eh, situaciji v Somaliji, po krizi v 90-ih letih, smo postopali na ta način. Libijska družba in libijski pristop ni pozitiven, kar se tiče azila, Za njih je to vedno povezano z lokalnim vključevanjem, eh, kar libijska vlada zavrača. Ravno zato smo tradicionalno gledano imeli dostop z nekaterimi nacionalnostmi, eh, suprečujem, do nekaterih nacionalnosti, s katerimi smo tradicionalno sodelovali. Eh, gre za tradicionalne arabske nacionalnosti. Sodelovanje temeli na bratstvu eh, in pa gre tudi za afriške nacionalnosti, eh, kjer bi naj UNHCR našla rešitve zunaj države. Ravno zato mora ta tako Evropska unija kot mednarodna skupnost eh, poskušati pokriti vse nacionalnosti. Na to izkrcanje, kaj se zgodi z ljudmi, ki pristanejo na obali imamo dostop do 12 točk za izkrcanje. Pri nekaterih eh, projekte koordiniramo skupaj z IOM. Tam, kjer smo neposredno prisotni, so ljudje eh, poslani v centre za pridržanje, kjer jih registriramo in ocenimo eh, randljivost glede na to, če posredujemo pri vladi in jih na to pošljemo v centre, ki jih vsega uprav, s katerimi upravlja UNHCR, eh, skupnostne centre, te ljudi identificiramo in jih na to damo na seznam za mehanizem za evakuacijo. Vem, da časa ni eh, veliko, tako da bom odgovorila še na eno vprašanje. Katere države eh, članice so se zavezale k reševanju primerov iz Nigra? Francija, ki je že opravila dve ali tri misije intervjujev, na to Švica in pa še nekatere druge države. Italija, na primer, je podala zaveze, Norveška, Švedska, Malta in druge eh, ne članice Evropske unije. Vprašanje pa je, kdaj bodo lahko izvedli intervjuje in kdaj bo eh, izveden varnostni pregled. Vse skupaj traja precej časa, zaenkrat je zgolj 25 posameznikov fizično zapustilo Niger in odpotovalo v Francijo. Upam, da sem s tem odgovorila na vprašanja, eh, ki ste jih zastavili in uhacera. Najlepša hvala, upravičujem se gospe Jourovi za eh, to zamudo. Gre za precej občutljivo in pomembno temo in kolegi in kolegice so zastavili nekaj specifičnih eh, vprašanj. Sedaj pa prosimo še gospoda Morduje in gospoda Pikeja, da skupaj odgovorite na vprašanja. Vem, da časa nimate, nimate veliko, ampak glede na to, da sta strokovnjaka, poznata zadeve, tako da upam, da se lahko dotaknete tistih ključnih vprašanj poslancev in poslank. Na kratko, celotna statistika je neegzaktna. IOM je predstavila novo poročilo eh, konec meseca in eh, trenutno naj bi bilo 750 tisoč migrantov trenutno v Libiji. Eh, ocena je višja, ne, glede, eh, ne zaradi tega, ker naj bi se številka povečala, ampak ker se je spremenila njihova metodologija. Ampak vsi ti ljudje nočejo Evropsko unijo. Številni so eh, v Libijo prišli zato, ker želijo oziroma so želeli tam delati, na to pa so se znašli v težki situaciji. Kar se tiče zavesk za. Eh, preselitev. Dobili smo jih 40 tisoč, s tem pokrivamo tako eh, južno sredozemsko pot in eh, osrednjo sredozemsko pot. Če si pogledamo osrednjo sredozemsko pot, je tam 14 nacionalnosti, če se ne motim, 7 tisoč zavez smo dobili in od teh specifično 3425 zavez, ki bi lahko uh, ki bi lahko uh, bile del mehanizma za evakuacijo, gre za Italijo, Švedsko in Francijo. Uh, imamo pa še 1300 drugih uh, zavez in uh, zaveze EU lahko ponudijo podporo uh, delu UNHCR-ja v uh, Nigru. Kaj lahko naredimo v bližnji prihodnosti? Danes poteka sestanek ključne skupine UNHCR, za eh, preseljevanje, eh, predseduje ji Francija in eh, tam govorimo o tem, kaj lahko še naredimo, tako na strani UNHCR, kot tudi na strani držav članic Evropske unije, zato da bi pospešili preselitve iz Nigra in da bi zagotovili uspeh tega projekta. Naš komisar, komisar Avramopoulos bo 16. marca na poti ravno zaradi tega, hvala za informacije strani UNHCR glede financiranja. Mislim, da je zelo pomembno izpostaviti, da poskuša Evropska unija uh, ubrati celovit pristop k reševanju te problematike. Prejšnji teden smo sprejeli uh, predlog vreden 150 eh, milijonov uh, evrov. Uh, različnih poglavi iz uh, skrbniškega sklada in IOM in v NHCR bosta uporabljala ta sredstva. Še vprašanje obalne straže. Eden od eh, drugih razlogov eh, za usposabljanje obalne straže je tudi ta, da se veliko eh, nesreč dogodi ravno v teritorijalnih vodah Libije. Nismo imeli libijske obalne straže, ki bi lahko izvajala takšne operacije reševanja. Niso imeli pravih plovil. S pomočjo Italije smo jim dali na voljo plovila iz Italije, Eh, usposobili smo 251 eh, eh, zaposlenih v obaljni straži in imamo zelo dobro deloč mehanizem za pregled. Tisti, ki imajo morda kakšna kakšne težave, ki so vprašljivi, ne bodo del teh projektov. E SSD bo skrbela tudi za projekte, Eh, nadzor, ampak ni dvoma, da gre pri tem za reševanje življenj. Eh, ljudje so eh, rešeni iz majhnih čovničkov, ki bi drugače izginili na morju. Gre za težavne zadeve, ampak uh, tako lahko rešimo življenja. Enako velja za centre za pridržanje, seveda jih nočemo imeti kot takšne, ampak s tem zagotovimo, da eh, so ljudje oskrbljeni, eh, zdravstveno oskrbo, hrano, vodo in možnosti bodi si ta ali pa eh, nobene pomoči. Seveda izbira ni preprosta, ampak to je izbira, ki je bila izbrana. Gre za reševanje ljudi z vidika političnih ciljev je treba te centre za pridržanje seveda zapreti in vzpostaviti centre za eh, sprejem, ampak eh, pomembno je, da ljudje ne bodo čutili potrebe, da tvegajo življenje na eh, sredozemskem morju. Pomembno je tudi, da imamo takšne projekte prostovoljnega vračanja v domače države, ki so učinkoviti. Mislim, da sem s tem odgovoril na ključne točke. It's getting difficult because the commissioner is also Komisarka že čaka, tako da preprosto nimamo več veliko eh, časa. Kolegi in kolegice čakajo na naslednjo točko. Smo v težki eh, situaciji. Eh, Judit, prosim, da tudi gospod Pike v imenu SZD odgovori na vprašanja v dveh minutah, prosim, ker časa ni veliko. Hvala. Razumem, gospod predsednik. Kar se tiče financiranja centrov za pridržanje, bi rad eh, potrdil to, kar je povedal gospod Mordu. Evropska unija ne financira delovanja eh, centrov za pridržanje. Visoka predstavnica je bila zelo jasna, želi zapreti te centre. Podpora, ki jo nudimo v Libiji, se izvaja prek mednarodnih eh, organizacij. Olajšati želimo. Eh, pogoje tistih, ki so pridržani, ne skrbimo pa za financiranje centrov kot takšnih. Druga vprašanja so se nanašala na preiskave kršitev človekovih pravic, da te izvajamo, eh, od organov zahtevamo eh, pojasnila in preiskavo, če dobimo informacije, da bi naj prišlo do kršitve človekovih pravic. Visoka predstavnica je že pisala več poslancem in poslankam Evropskega parlamenta eh, glede incidenta v zvezi z neko nevladno organizacijo leta 2017. Upam, da ste dobili odgovor, ampak to je jasen primer našega delovanja in pristopa pri takšnih zadevah. Še zadnje vprašanje, ali, drža, ali nas države članice podpirajo? Da, da, podpirajo nas. Primer je naprimer operacija EUNAFOR uh, eh, Sofia, Kar devet držav članic je zagotovilo sredstva za to misijo. Sredstva in eh, človeške vire. Naša eh, misija za eh, ocenovanje upravljanja je prav tako misija, ki se napaja iz javnih uprav držav članic. Komisija je bila prav tako zelo proaktivna pri eh, oblikovanju ustreznega eh, pristopa za upravljanje eh, z migranti. Najlepša hvala. Brez doma bi lahko zastavili še več vprašanj. Ali želite res zastaviti to vprašanje? 30 sekund dobite. Izvolite. Više. Najlepša hvala, gospod predsednik. Trenutno nimamo evropskega sistema preseljevanja. UNHCR je podala seznam eh, držav, ki so podale iz eh, zaveze, na to Evropska komisija eh, reče, da naj bi bilo 40 tisoč zavez, 3425 za Niger, ampak Evropska unija oziroma komisija trenutno ne preseljuje. če to uh, slišimo, potem mora na to nekdo odgovoriti in dejati, da gre zgolj za želje. Eh, teh številk pa na terenu ni. Ali lahko komisija, prosim, odgovori na to? Prav, gospa Jorova me bo ubila čez minutko. Z vidika odbora eh, Libe je 15 minut takšna zamuda, kot bi bila eno urna zamuda v kakšnem drugem odboru. Simon, izvoli, želiš ti odgovoriti? Gospa Jorova pravi, da lahko odgovorim, da to ni težavno. No, mislim, da preselitve potekajo eh, s pomočjo proračuna Evropske unije. Preselili smo 26 eh, tisoč eh, ljudi v zadnjih dveh letih in konkretno gledano, tako kot je dejala kolegica iz UNHCR, približno 312 ljudi je bilo preseljeni pred nekaj meseci neposredno iz Libije v Italijo. Eh, in to prek finančnih eh, sredstev Evropske unije. Zagotovimo 10 tisoč evrov za eh, posameznika, ki je preseljen. Tisti, ki so bili preseljeni iz Nigra v Francijo, so bili prav tako deležni evropskih sredstev. Nekaj ljudi je bilo preseljeno tudi v nujni center v Romuniji. Gre za evropsko evropske ukrepe, eh, podprte z evropskimi sredstvi in upamo, da bomo lahko preselili še več ljudi. Hvala, gospe Ajali Sender. Hvala delegaciji za Magreb. Hvala odboru eh, AFET. Gre za celovit pristop, tako da tudi z vašim odborom tesno sodelujemo. Hvala tudi kolegom in kolegicam iz odbora Libe za razpravo. Hvala ISZD in komisiji hvala za to razpravo, ki je bila tako dobra, kot je pač lahko v teh pogojih. In še enkrat eh, moje upravičilo gospe Jorovi, ki jo sedaj eh, vabim za naše omizje. So, colleagues, uh, this is the structured dialogue with uh, Commissioner Jourova, Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality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 Izvolite, gospa komisarka. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala poslancem in poslankam eh, za to priložnost za dialog. Eh, seveda opravičilo ni potrebno, zato ker je to zelo resna, pomembna tema in razumem, da ste morali dokončati to razpravo. Sedaj pa nazaj k naši eh, temi. Kot je pokazalo to zadnje leto, lahko dosežemo marsikaj, če tesno sodelujemo. Rada bi se vam zahvalila za zelo dobro sodelovanje s člani in članicami tega odbora. Let me pause first on the 2017 achievements and Najprej se bomo dotaknili dosežkov iz leta 2017 in na to trenutnih trialogov. Če si pogledamo dosežke iz eh, lanskega leta, lahko vidimo, da je evropski javni tožilec eh, velik dosežek, ki izstopa. Prizadevali smo si in si še vedno prizadevamo za eh, operativnost eh, Evropskega javnega toživstva. Želimo tudi, da bi z nami sodelovali tiste države, ki trenutno ne sodelujejo. Veseli me, da se je Nizozemska odločila, da se pridruži javnemu toživstvu in upam, da bodo na ta način sledile tudi druge države Skupaj z Nizozemsko imamo sedaj 21 držav članic na naši strani in sama bom uložila veliko energije v to, da pripričam tudi druge, da se eh, pridružijo eh, tej skupini eh, ustanoviteljev Evropskega javnega tožilstva. Vision of the fourth anti-money laundering directive in which your ambitious political push proved very decisive. Thank you for that. Hvala za vašo politično podporo, ki je bila uh, izjemno pomembna. Eh, trenutno se pogovarjamo o vzajemnem priznavanju nalogov za zamrznitev. Eh, pogovarjamo se tudi o eh, predlogih ECRIS ter o reviziji uredbe 45 skozi 2001 glede zaščite posameznikov v zvezi z obdelavo podatkov v institucijah in organih Evropske unije. Ukvarjamo se tudi z uredbo Eurojust. Sama si bom prizadevala za dokončanje teh dosejev. Jutri bom sodelovala v trialogu o ECRIS-u. Sedaj pa eh, bi vam rada povedala, kakšen je položaj pri eh, uporabi eh, direktive o Eh, zaščiti podatkov. Torej, 25. maj je pomemben menjik, seveda bomo takrat eh, začeli uporabljati GDPR. 24. Eh, februarja je komisija izdelala oceno uspeha pri izvajanju GDPR-ja in kaj eh, morajo postoriti vsi akteri, pa naj bodo to eh, organe za zaščito podatkov, deležniki ali države članice, kajti vsi morajo biti pripravljeni 25. maja tega leta. Evropska komisija sodeluje z vsemi, zato da bi zagotovili um, enako uporabo predpisov. Prišlo bodo spremembe Eh, kajti sedaj eh, oziroma v preteklosti smo imeli 28 različnih uporab. In mi moramo zagotoviti to, da bomo imeli načelo enotnih predpisov za to celino. Zlasti se osredotočamo na majhna in srednje velika podjetja in pa na posameznike želimo tudi okrepiti njihovo razumevanje teh eh, novih predpisov in želimo zagotoviti to novo uporabo od maja 2018. Izvajali bomo kampanje o zavedanju, tako da se bodo državljani zavedali novih pravic in da bodo vedeli, kako jih lahko izvajajo pozdravljamo tudi um, angažmaja najpomembnejših akterjev Evropskega parlamenta na področju tega zelo pomembnega dosjeja, zlasti kar se tiče zagotavljanja informacij v eh, vaših državah članicah. GDPR mm, postaja vedno bolj eh, vzor, model v državah po svetu in številne države to uh, tudi uvajajo. In uh, Sedaj se pogovarjamo za Japonsko in s Korejo in za nas eh, je to prioriteta. Kar se tiče Japonske, dogovorili smo se za načrt, zato da bomo odpravili razhajanja v naših pravnih sistemih in to zagotavlja tudi dodatne eh, predpise, zato da bomo zapolnili vrzeli. Sedaj smo eh, v pogovorih z Japonsko in pogovarjamo se o tehničnih rešitvah. Naš cilj je ta, da bi sprejeli eh, osnutek eh, direktive v naslednjih mesecih, eh, potem pa bo sledil uredni postopek ustreznosti. Seveda bomo obveščali tudi Evropski parlament preko tehničnih, tehničnih sestankov. Kako pa je za Korejo? Sedaj smo okrepili bilateralni tehnični dialog, izvajamo oceno pravo, pra, predpisov eh, Koreje. Letos bi radi zaključili s tem dialogom. Koreja je za nas strateški partner, tako kot Japonska, in je tudi primer oziroma vzor za celotno regijo, ko gre za zaščito podatkov. S tem svežnjem za zaščito podatkov eh, se želimo prilagoditi predpise tehnološkemu napredku. To moramo zagotoviti tudi na področju kazenskega eh, pravosodja. Zato bo komisija kmalo predložila predlog o eh, čezmejnem dostopu do elektronskih dokazov. Eh, številne preiskave danes zajemajo elektronske dokaze v takšni ali drugi obliki. Tukaj gre lahko za primere terorizma, lahko gre za otroško pornografijo, lahko gre za trgovino z ljudmi, lahko gre tudi za ugrebitev oseb. In eh, Eh, številni primeri eh, zahtevajo takošen dostop in sedajni sistem ni dovolj hiter za čezmeni dostop do elektronskih dokazov. Nekatere države članice so uvele ukrepe, so tudi rešili ta problem eh, same. To, da mi potrebujemo celovit in trden evropski pristop. Takšen pristop, ki bo omogočil oblastem, da bodo zaprosile za dostop v drugi državi članici, predtem pa bodo upoštevali načelo proporcionalnosti in bodo zagotovile tudi eh, primirne varovalke. Predlog bomo osnovali skladno z eh, predpisi o zaščiti podatkov in pa skladno z zaščito temeljnih pravic. Veselim se eh, razprave o tem predlogu v Evropskem parlamentu, potem, ko bo komisija to sprejela. Prosila bi vas za vašo podporo in pa za hitro obravnavo tega predloga, tako da bomo dosegli, dosegli sporazum pred evropskimi volitvami moje službe in tudi sama pa še naprej tesno spremljamo razvoj v ZDA. Zlasti imam v mislih um, uh, osnutek zakona o uh, oblaku. Uh, Eh, tukaj gre za uporabo podatkov na eh, eh, druge strani Atlantika, tukaj pa gre tudi za Microsoft. Čez dva tedna bom obiskala ZDA in pogovarjala se bom s civilno družbo, industrijo in za vlado. Jaz si bom prizadevala za rešitve, ki bodo spremljive za vse, tako da bomo izboljšali dostop do elektronskih dokazov in da bomo hkrati spoštovali mednarodne predpise in um, mednarodne zaveze. Ustrajala bom tudi na tem, da morajo ZDE spoštovati vse svoje zaveze v zvedi z, eh, z ščitom o zasebnosti. Eh, torej, dosežen je bil določen napredek od pregleda, pa vendarle je tri mora eh, jo ZDA napraviti nadaljne korake. In vi se tega zelo dobro zavedate. Ko bom govorila z američani, bom zelo stroga. Sedaj pa še nekaj besed o drugi pobudi Evropske komisije. Hm, torej, to smo že predložili. Rada bi vas opozorila na priporočila o nezakonitih vsebinah. To smo e, predložili prejšnji teden. Priporočilo je obralo celovit pristop do vseh vrst nezakonite vsebine. Priznavamo specifičnosti in opredeljujemo različne rešitve, kadar je to potrebno. Eh, tu so vključene tudi varovalke, zato da bi okrepili pregledno za državljane glede tega, kako družbe eh, opredeljujejo nezakonito eh, vsebino. In pa tukaj so tudi možnosti za državljane, da komentirajo, ali so bile vsebine, ki so bile po njihovem mnenju nezakonite, odstranjene. Eh, torej, ta predlog eh, želi eh, ravnotežje, tako da bomo urajali nezakonito vsebino in da se bomo borili proti zaprostarili proti terorizmu, po drugi strani pa bomo poskušali zagotoviti tudi spletno svobodo. Potrebno je vedeti tudi sledeče. Besedilo odraža sledeče dejstvo. Samo regulatorni ukrepi so bili učinkoviti. Torej, To uh, izhaja tudi iz poročila o tem, kako so družbe odpravljale sovražno besedilo. Sedaj pa še nekaj besed o vladavini prava in pa o širši temi, za katero vem, da je osrednjega pomena za ta odbor. Vem, da. Uh, o tem, da boste o tem podrobneje razpravljali z podpredsednikom Timrmasom naslednji teden. Tukaj gre za delovni program 2018. Torej, v tem programu je komisija želela okrepiti tudi vladavino prava v Evropski uniji. Ta pobuda odreza naša skupna prizadevanja za to, da bi okrepili izvajanje vladavine prave in za to, da bi spodbujali naše skupne evropske vrednote v vseh državah članicah. Eh, to načrtujemo za jesen eh, in eh, učili se bomo tudi iz izkušenj iz preteklih let. Upoštevali bomo tudi delo Evropskega parlamenta, vključno za resolucijo, ki ste jo sprejeli 25. oktober 2016. Evropska komisija bo skupaj z avstrijskim predsedstvom pripravila tudi eh, konferenco o pravosodnih sistemih, načrtujemo jo za prvo četrtino leta 2018. Naj sklenem ta prispevek za naslednjimi eh, besedami. Eh, nujno se je treba osredotočati tudi na položaj manjšin v Evropski uniji. Evropska unija nima kompetenc v zvezi z manjšinami, pa vendarle komisija eh, natančno spremlja to, ali države članice spoštujajo vse zakone, zlasti eh, direktivo o enakostih in pa okvirni sklep o boj proti rasizmu in ksenofobiji pomagamo na različne načine državam članicam, eh, zato da ti v celoti in pravilno izvajajo predpise. Konkretni primer delovanja Evropske komisije je postopek eh, kašitve pogodb. Ta postopek smo eh, sprožili v številnih državah in sicer je šlo tukaj za vključitev Romov v izobraževalne sisteme. Torej, um, um, Izdelali bomo oceno izvajanja okvirne, okvira za eh, Rome in opredelili bomo izzive. Vključili bomo eh, tudi eh, možnosti za delovanje Evropske komisije na tem področju po leto 2022. Prizadevali se bomo tudi za enake pravice LGTB. LG, LG, LG, LG, LG, LG, LG, LG, Eh, pred nekaj dnevi smo objavili poročilo v zvezi s tem in iz tega izhaja, da eh, se večina ukrepov, ki smo predlagali leta 2015, uspešno izvaja. To, da eh, iz podatkov žal izhaja to, da še vedno obstaja diskriminacija na podlagi spolne usmeritve ali pa spola ljudi. Zelo sem vesela, da smo uh, podelili sredstva za 17 projektov iz 21 držav. Uh, ko eh, je šlo za programe krepitve državljanstva in za to, da bi okrepili um, enakost uh, in pa dejavnosti civilne družbe na terenu. In sicer smo dodelili sredstva tistim, ki to najbolj potrebujejo. Veselim se vaših pogledov v zvezi s tem. Uh, zanimajo me tudi komentarji glede drugih uh, tem. In še enkrat bi se vam rada zahvalila za vaše dragoceno delo. Veselim se tudi zelo plodnega sodelovanja z vami na področju področja državljanskih svoboščin in eh, pravosodja. Hvala lepa. Hvala lepa. Tudi mi se zahvaljujemo vam za vaše delo, kajti vaš portfelj je velik. Preden dobijo besedo koordinatorji, bi rad uh, omenil uh, dosje uh, elektronskih dokazov. Uh, torej, torej,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 Potem, če bo to na eh, področju notranje trga, to je veliko vprašanje. Torej, to so mi eh, povedali tudi eh, naši kolegi. Torej, podajte nam, prosim, nekaj več informacij o tem, kdaj boste predložili ta predlog. Prosim, če to obravnavate takoj. Sedaj pa gospa Macola. Um, hvala lepa, hvala, da ste danes tukaj. Hvala za odlično upravljeno delo. Zavedamo se, da je veliko pomembnih vprašanj, ki jih moramo obravnavati na področju pravosodja in notranjih zadev, ampak zdaj smo na pomembnem presečišču in zdaj je res nujno treba zagotoviti, da prevladajo demokracija, pravna država in temne pravice v vsaki državi članice Evropske unije. Oktober lani ste dali govor na finskem. Dejali ste, da je zdaj pravi čas, da nekaj storimo, da okrepimo mehanizme pravne države. Prav imate. Od takrat so se razmere še bolj razvile v kritično smer. Na Malti in na Slovaškem so obili novinarja, ki sta poročala o korupciji. Ni šlo za običajne zločine, šlo je za umore novinarjev, ki so poskušali poročati o korupciji. V nekaterih državah se je korupcija tako razpasla, da morda reforme gredo v pravo smer na papirju, ampak izvajanja ni ali pa se zakonodaja uporablja tako selektivno, da je to skoraj neučinkovito. In mislim, da to izpostavlja novo stanje, s katerim se soočamo v Evropi in mislim, da moramo to rešiti. Ne gre za eno samo posamezno državo članico. Jasno je, da potrebujemo mehanizem za zagotavljanje pravne države, ki bo konkreten in neodvisen. Vse države članice morajo spoštovati enake standarde. Semafor za pravosodje, poročila so lahko del tega, ampak mislim, da moramo ravnati nepolitično, kar zadeva svoboščine ljudi. Moje vprašanje je, ali se je komisija pripravljena zavezana, zavezati temu, da bi izvajali tak mehanizem. Parlament je zahteval to do konca leta. Hvala. Hvala lepa, Roberta. Uh, imamo delegacijo kont uh, Libe ki eh, bo eh, šla po jutrišnjem na Slovaško. In mislim, da se je tako naš odbor primerno odzval. Sedaj pa za socialiste demokrate, gospa Zipal. Hvala lepa, gospa komisarka. Jurova, da ste omenili eh, tako številna pomembna vprašanja iz vašega portfelja. Eh, ja, sama bi se rada osredotočila na štiri ali pet točk. Začela bi z vladavino prava mislim, da Evropski parlament tu postavlja zahteve že leta, pa nikoli nismo dobili jasnega odgovora, kako bi lahko izboljšali položaje. Gospa Mecola je omenila Malto in Slovaško, to, da če smo čisto iskreni, eh, je po mojem tako, da je dolgoročni razvoj na polskem zaskrbljujoč. In svet se do sedaj uh, ni odzval na uh, postopek. Uh, in eh, to bi moral eh, postati eh, standardni postopek za to, da bi posvarili, eh, da se položaj slabša. Eh, potem še slabši položaj je na mačarskem, kajti uradno nismo nikoli mogli izraziti resnih skrbi ko gre za eh, korupcijo pri uporabi sredstev Evropske unije. Ali pripravljate karkoli, da bi izboljšali položaj in ali mislite, da Evropska unija potrebuje več pa oblastil za to, da bi zagotovili hitrejši odziv naših držav članic? Potem eh, bi rada omenila še nekaj. Um, Eh, eh, ščit zasebnosti. To eh, vas ne bo presenetilo. Slišali smo kritiko, da so tu še nekatere odprte stvari in ena je vprašanje ombudsmana oziroma varuha pravic in tisti iz delovne skupine člena 29 so rekli, da to še ne more biti učinkovito pravno sredstvo pred sodišči in um, potem eh, so omenili tudi rok 25. maja, dejali so, da bi šli lahko tudi um, eh, pred sodišče in pa pred Evropsko sodišče. Torej, kaj načrtuje komisija oziroma kaj je storila komisija, da bi rešila ta položaj in ali uh, verjamete, da boste izpolnili rok 25. maja za to, da bi rešili ta problem. Potem, uh, uh, še uh, eno eh, stvar, 702 iz uh, FISE, uh, ko gre za um, pravice nedržavljanov. Torej, kako vi ocenjujete proces te ponovne avtorizacije? Uh, kaj menite o zakonitosti tega uh, ščita? In še PNR. Uh, kakšne so implikacije eh, mnenja EU eh, e Kanada o Evropskem panoraju in koliko denarja Evropska komisija potrošila za to, da bi pripravila EU PNR. In še zadnje vprašanje glede GDPR. -a. Jaz tu vidim številne vrzeli v državah članicah pri izvajanju eh, GDPR-ja. Torej, moje vprašanje je sledeče. Ali se boste takoj lotili eh, postopkov eh, za kršitve pogodbe v zvezi z državami, ki niso pravočasno izpolnjevale predpisov iz tega svežnja? Eh, kar se tiče Gata pa Raja. Eh, se pojavlja tudi tukaj vprašanje majhnih in srednjih velikih podjetij. Morda bi se lahko odzvali tudi eh, na to. Torej, to je širša točka, ki ne zadeva zgolj izvajanje v državah članicah. Gospod Đurak, ali želite uh, vi besedo v uh, imenu EKR? Hvala lepa, uh, gospa komisarka. Uh, hvala lepa, da ste danes uh, v našem odboru. Vedno je dobro, če neposredno razpravljamo o politikah eh, Evropske komisije. Imel bi dve vprašanje. Prvo se nanaša, nanaša na eh, stališče Evropske komisije do direktne, do neposredne demokracije. Romunija bo oziroma poskuša organizirati referendum glede op naravne opredelitve družine in želi to vključiti v ustavo države. Skoraj da milijon državljanov v Romuniji je prosila za to spremembo in politiki sedaj eh, izvajajo pritisk na vlado in želijo ustaviti ta referendum. Ne želijo, da do tega pride. Zanima me, eh, kaj meni Evropska komisija o tem. Razumem, da eh, v to ne boste posegali, ampak radoveden sem, kaj vi menite o tem dejstvu, da ljudje želijo spremembo. Kaj se bo to zgodilo? In sedaj k mojemu drugemu vprašanju. Temeljne pravice in pa pristop Evropske komisije do eh, starševske vloge pri vzgoji otroke. Eh, torej, 14. člen listine o temeljnih pravicah eh, omenja eh, staršovsko pravico eh, in sicer jo opredeljuje kot eno temeljnih pravic staršev, da vzgajajo otroke tako, kot se jim zdi to primerno. Gospa komisarka je že omenila določena pričakovanja v zvezi z LGBT. Zanima me, kaj vi menite o pristopu do družine kot takšnem? kajti v šolah so želeli eh, uvesti eh, določeno vsebino v zvezi s tem, kako je treba obravnavati družino. O tem teče razprava, tega se zavedam, in v tej razpravi niso vsi enakopravno zastopani. Morda je to vprašanje povezano s pravicami manjšin. Eh, Sofi, v imenu Alde, izvolite. Hvala lepa. Vidim, da je vedno več eh, držav, eh, kjer ljudje menijo, da ni stvar vlade, koga ljubiš in s kom se poročiš. Ampak poleg tega torej, ne bom ponavljala vseh vprašanj, ki sta jih postavili gospa Sipel in pa gospa Mecola o 702, o Panaraju, o drugih svežnjih. Je pa tu eno vprašanje, eh, ki sem ga omenjala v svojem pismu skupaj z našimi kolegi kajti um, ZDA predlagajo um, nacionalni centr uh, zaščite in videti je, da bodo vse baze podatkov povezane in tu bodo vključeni tudi podatki evropskih državljanov in videti je, da je to v nasprotju z vsemi sporazumi, ki smo jih sprejeli z ZDA. Že uh, ti sporazumi, po mojem mnenju, niso ravno pravno odlični. Um, Slišala sem, da nameravate biti zelo odločni v odnosu do ZDA. To je dobra novica, kajti do sedaj nismo bili dovolj odločni eh, v zadnjih 15 letih, kar se tiče tega področja. In še druga točka in eh, tudi o tem smo že večkrat govorili, eh, sklad za spore, to je vključeno v proračun, zanima me, kako je za izvajanjem to me skrbi, kajti občutek imam, da vaše službe niso tako zelo navdušene nad tem skladom in da ga želijo nekako oslabiti. In še moja zadnja pripomba, eh, in ta se ne nanaša na politiko Evropske komisije. Tukaj gre za verodostojnost Evropske komisije, ko kajti vi ste varuh pogodb, zlasti na področju vladavine prava, demokracije in temeljnih pravic. Številni državljani Evropske unije so zelo razočarani eh, glede imenovanja eh, generalnega sekretarja, torej gospod Selmajer ima načrte v zvezi s svojo prihodnostjo, pa tudi v zvezi s pravno službo Evropske komisije. In državljani mi pišajo, kako naj zaupam v Evropsko unijo, v projekte Evropske unije, če eh, najmoč če eh, najmočnejša institucija ravna tako. Zanima me, kako smo lahko verodostojni, če komisija ne samo kot upravni organ, ampak kot politični kolegi komisarjev odobri to imenovanje eh, na način, kot se je to zgodilo. Torej, prosim, da mi to pojasnite. Eh, Kornelija Ernst, Gue, izvolite. Hvala lepa. Torej, vi ste ponudili sedaj celo paleto tem, o katerih moramo razpravljati. In ugotavljam, da ko razpravljamo o vladavini prava, Evropska unija nekako razpada, medtem ko po drugi strani ZDA uvaja kazenske carine. In pravzaprav uh, nas um, ustvarja pogoje, ki nas bodo pregnali, oziroma ki so nas pregnali uh, v preteklosti na rob uh, gospodarske krize. Uh, sprašujem se, kako, lahko, kako se sploh lahko pogajamo o ščitu zasebnosti. Kaj se je tam spremenilo? Kaj lahko pravzaprav sploh pričakujemo, kajti pesimizem je velik. E, torej ne, želim, ne želim zadev predstavljati še črnejše, kot so ampak videti je, da je položaj nezadovoljiv. In drugič, um, svežen o začeti podatkov, vse lepo in prav, 25. maja naj bi začel delovati in to velja za vse dele, to velja tudi za uh, e-zasebnost, pa tudi za uredbo, ki naj bi veljala za evropsko raven oziroma za evropske inštitucije. Kaj lahko povem o zadnjem dosijaju? V resnici doživljamo popolno blokado se strani sveta, kajti svet želi enostavno potisniti eh, obrob ali pa izpustiti določena področja, ko gre za zaščito zasebnosti, naprimer Evropol. Kako eh, se boste vi odzvali na to? Vse agencije, vsi organi. Eh, Torej, vse to bi morali seveda logično vključiti v uh, sveženo zaščiti podatkov, sedaj pa je svet eh, te agencije izločil in povsem blokiral ta dosje. In eh, to pomeni, da je pritisk vedno večji. Uh, po mojem mnenju je prišlo do. Uh, popolne odsotnosti zaupanja med svetom in parlamentom, kajti tukaj se igra na čas. In mi smo želeli pravzaprav harmonizirati zaščito um, um, podatkov in svet želi to pravzaprav od, preprečiti. In še zadnja točka, eh, omenili ste diskrimi, diskriminacijo romskih otrok, eh, torej o tem smo že večkrat razpravljali, omenjali ste strategijo o integraciji, ki naj bi jo pregledali jeseni, To se mi zdi v redu, ampak vprašanje je, ali je to dovolj. Ali predvidevate, ali želite eh, predvideti eh, resnejše, strože ukrepe, kajti ta strategija je pa neuspešna. V, mi se pravzaprav sprašujemo, Eh, o tem, da ali je sploh prišlo do kakšnega napredka ali pravzaprav ne delamo korakov nazaj. Ali predvidevate morda eh, zavezujoče ukrepe, ki ne bodo prepuščene zgolj pred soji eh, držav članic? Gospa Sargentini. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila komisiji za nove projekte v zvezi z pravicami LGTB. Eh, torej Evropska komisija eh, podpira eh, gay parade, parade v državah članicah in teče tudi razprava o porokah istospolno usmerjenih ljudi v državah članicah. Mi smo na tem navdušeni in želimo, da se ti ukrepi uveljavijo. In še eno vprašanje okrog boja proti diskriminaciji, s katerim se ukvarjamo, gre za horizontalno direktivo o enaki obravnavi, o kateri ni nihče slišal nič od leta 2009. Zanima me, ali se kaj premika v svetu v zvezi s tem in ali lahko svet in komisija še kaj storita v zvezi s tem. In še eno vprašanje, o katerem želim govoriti, je direktiva o pravicah žrtev. Kolikor vem, smo o tem govorili leta 2011. To je bilo uradno potrjeno 2012, 2015. naj bi vsaka država članica to začela izvajati. Kolikor vem, to ne drži in tudi vas to skrbi. Zanima me, ali razmišljate o sprošitvi postopkov zaradi kršitve in, če o tem razmišljate, me zanima, ali se je to že začelo parlament razmišlja še o nečem. Zanima me, ali imate morda pregled tega, kako so države članice poskrbele, da ne bo diskriminacije med žrtvami z dokumentacijo in brez dokumentacije. V prvem členu je navedeno, da diskriminacije na osnovi pravice dobivanja ne sme biti. To je zame zelo pomembno poskrbeti. Želim, da bomo to izvajali tako, kot je treba. Zanima me, ali imate kaj podatkov o tem. Hvala za vaše pohvale v zvezi z direktivo o preprečevanju pranja denarja. Mislim, da smo z estonskim predsedovanjem res pripravili nekaj dobrega. Še vedno je veliko držav članic, ki ne izvaja AMD 4. Nekaterim državam članicam ste že poslali sporočilo. Vprašanje je, ali zdaj prehajamo na naslednjo fazo. Gre za orodje za preprečevanje kriminalnih dejavnosti. Dobre bi bilo, če bi države članice nekaj storile v zvezi s tem in žalostno je videti, da številne države članice še vedno ne izvajajo prejšnje direktive, kjer smo že veliko dosegli, sprejeli in dokončali smo pa že naslednjo direktivo. In na koncu še razprava o večletnem finančnem okviru ali MFF. Zanima me, ali bo komisija podala kak predlog v zvezi z pokojevanjem v okviru MFF, ko govorimo naprimer o pravni državi. Veliko evropskih sredstev gre v države, ki imajo zelo prožen pristop glede spoštovanja temeljnih pravic in pravne države. In mislim, da je zdaj pravi čas, da o tem spregovorimo. Zanima me, ali lahko vidimo kakšen predlog v prihodnosti. Hvala. Hvala, gospa Koraca Bild, hvala lepa, hvala komisarka za vašo pobudo in zavezo, da se borite proti nezakoniti vsebini na spletu. To je res pomembno za zaščito otrok na spletu. In vi ste sodelovali pri organizaciji dneva varni internet in komisija je storila veliko na tem področju. Vi ste aktivni tudi na področju sodelovanja z industrijo, brišemo nezakonit material v zvezi z spolnim izkoriščanjem otrok in tako naprej. Dobro je, da ste zavezani tudi Istanbulski konvenciji. Prejšnji teden je predsednik Tajani odprl plenarno zasedanje za pomembno izjavo, da naj bi vse države članice čimprej ratificirale to konvencijo. Zato me zanima, kakšno je trenutno stanje v zvezi s tem, kar zadeva pristop EU k tej konvenciji. Evropski parlament je prosil tudi komisijo, da sproži dialog z državami članicami, ki še niso ratificirale te konvencije ki imajo različna stališča ali pomisleke. Vemo, kakšna je razprava v določenih državah članicah. Zdaj je celo bolgarsko predsedstvo zamrznilo postopek ratifikacije. Vse se vrti okrog definicije spolnega nasilja in spola, torej biološki in socialni spol. Zanima me torej, kaj se dogaja na tem področju. Lepo bi bilo, če bi navezali stike z bolgarskim predsedstvom, zato da bi to dejansko dali na dnevni red zaseden sveta še v času bolgarskega predsedovanja. Tudi kar zadeva e-zasebnost, tukaj imam pomisleke, trialogi tečejo in upam, da bo komisija pomagala poskrbeti, da bomo uravnotežili zelo visoke standarde zaščite osebnih podatkov, ne smemo pa spodkopati inovacije. Zagotoviti moramo tudi pravno gotovost, skladnost z GDPR in zakonodaja mora biti pripravljena na prihodnost, tako da ne bomo ovirali skupnega trga. Na koncu pa še čestitka. Pravkar smo slišali, da boste podprli preprečevanje diskriminacije v zvezi z skupnostjo LGBTI. V svetu je zadeva blokirana, zdaj pa me zanima, ali imamo še kaj upanja, da se bo zadeva premaknila v času tega mandata. Hvala. Hvala lepa. Gospa Bonafoy, izvolite. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vam, gospa komisarka. Kot soporočevalka za podpis in ratifikacijo Istanbulske konvencije, imam tudi sama vprašanje o zvezi s tem. Prosim za natančne, konkretne odgovore v zvezi z naslednjim. Kaj je bilo povedano tekom zasedanja delovne skupine sveta 26. februarja o kodeksu ravnanja, ki je izjemno pomemben? imate našo podporo v tej eh, pravni bitki med komisijo in svetom, češ, kaj je v pristojnosti oziroma ni v pristojnosti Evropske unije. Tudi mi smo od pravne službe Evropskega parlamenta zahtevali strokovno mnenje in dejali so, da lahko ima Evropska unija bolj splošno eh, pristojnost kot pa pristojnost, ki jo trenutno zagovarjajo določene države, članice v svetu. Kolegica Koraca Bild, je že omenila Bolgarijo, kako vi gledate na odločitev Bolgarije, da ne bo ratificirala eh, Istanbulske konvencije. Glede na to, da predsedujejo svetu, me zanima, če bomo lahko v naslednjih šestih mesecih naredili korak naprej pri tej zelo pomembni temi. Hvala za vaš natančen odgovor. Hvala. Cecil Kienge. Hvala lepa, gospa komisarka. Prejšnji teden je Evropski parlament sprejel poročilo o položaju temeljnih pravic v Evropski uniji za leto 2017. To poročilo je upoštevalo tudi dejstvo, da. Uh, smo znotraj držav članic eh, priča pojmu oziroma pojavu diskriminacije in da se diskriminacija krepi v številnih državah članicah. Zlasti, kar se nanaša določenih kategorij oseb, naprimer, kar se tiče migrantov, romov, te ste že omenili. In to, kar se tiče um, migrantov, se to nanaša zlasti na afriške migrante. Pomislimo na streljanje v Mačerati pred nekaj tedni v Italiji. Kajti streljali so na šest Afričanov, eh, samo zato, da bi jih eh, ubili kar največ. Eh, potem se je danes zgodilo še nekaj. Streljali so na množico Afričanov. In videti je, da ti ne uživajo pravne zaščite. Eh, in eh, nimamo eh, skupne strategije v državah članicah. Mi prosimo za evropskega koordinatorja za boj proti afrofobiji. Lahko bi upoštevali določene modele, ki obstajajo, naprimer islamofobija, fobijo proti Romom in tako naprej. Komisarko sprašujem, ali bo upoštevala afrofobijo. In ob koncu vas sprašujem še sledeče. Mi zahtevamo sklad za eh, človekove pravice in demokracijo in pa eh, sklad, s katerim bi ukrepili civilno družbo. Ali se s tem strinjate? Hvala lepa. Hvala. Ana Het. Hvala lepa, gospod predsedujoči pålitlig och kommer hit och... och... Hvala lepa. Hvala lepa, gospe komisarki. Eh, vedno ste pripravljeni priti v naš odbor in odgovarjati na naša vprašanja. Jaz bi vas pa vprašala po horizontalni direktivi o enakih možnostih. Če ste o tem že govorili, bi rada spregovorila še o direktivi o trgovini za ljudmi. Eh, tudi ta ne bi vsebovala eh, razsežnost enakih možnosti. Eh, kajti trgovina z ljudmi se je še ukrepila na svetu. Spreminja se tudi način, kako to izvajajo. Ali bo komisija predložila sporočilo o trgovini z ljudmi? Torej, um, prišlo je do sprememb v razvoju, eh, spreminja se način, kako delujejo trgovci z, z ljudmi. E, ali bo Evropska komisija morda pregledala to direktivo in ponovno premislila o svoji strategiji? Hvala lepa. Na zadnje pa še gospa Mecola Egen. Hvala lepa. Livija je ostala v prometu, zato bom jaz zastavila vprašanje v njenem imenu. Strategija za Rome pole tu 2020. Kaj boste storili? Kaj se je komisija naučila v trenutnem okviru? Kakšen napredek je bil dosežen glede integracije in kakšne korake bo komisija naredila zato, da bi okrepili okvir po letu 2020, kakor je parlament zahteval v resoluciji, ki jo je sprejel pred kratkim. In zanima me tudi, koliko ste porabili po letu 2011. Zanima me, kaj se dogaja z pristopom zahodnebalkanskih držav in Roma v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. To naj bi bil strukturirani dialog, no pa ni najbolj stri, strukturiran. Birgit, še eno vprašanje, da bo še bolj nestrukturirano. Se opravičujem, ampak pozabila sem vprašanje v zvezi z GDPR. -e. Veliko smo govorili o GDPR, dolge razprave smo imeli, prav tako smo izvajali tehnična preverjanja lingvističnih zadev in zdaj nekaj tednov preden naj bi se začela zadeva izvajati, svet začenja z korigendumi. Tega še nikoli prej nisem slišala in zanima me, kaj komisija o tem ve in kaj vi menite o tem. Kaj menite o tej strategiji sveta torej? Korigendum. Kak korigendum? Od sveta? Dobro. Da, da, prav gotovo da. Dobro, vem, da ste dobili kar milijon vprašanj. Običajno jih dobite veliko, tokrat pa ste jih dobili še več, ampak takšen je pač vaš portfel. Lepo prosim, da se potrudite po najboljših močeh. Hvala. No, vedno pravimo, da bomo naslednjič zadeve malce bolj zožali, da bomo bolj strukturirani, ampak poskusila bom odgovoriti na vsa vprašanja. Prvič. E, dokazi in pravna podlaga. Samo da vam povem, kar zadeva časovni razpored, predlog naj bi sprejeli aprila, 17. april, se zdi, da je zdaj datum. Zadeva je bila večkrat preložena. Zakaj? Zato, ker je zadeva zapletena in ker imamo precej občutljive vidike, ki jih je treba upoštevati in rešiti. Spraševali ste tudi o pravni podlagi. Razmišljamo o 82. členu, gre za pravosodno sodelovanje v kazensko-pravnih zadevah. Drugič, kar zadeva e-dokaze, uravnotežiti moramo potrebo potem, da pripravimo vse evropsko orodje, ki bo omogočalo organom pregona, da zbirajo dokaze na čezmejni ravni. Po drugi strani pa bomo morali to storiti na osnovi jasno opredeljenega področja uporabe. Že prej sem povedala, da moramo izpolniti zahtevo glede sorazmernosti. O področju uporabe še govorimo, govorimo pa tudi o primerih, kdaj bo to mogoče uporabiti. To je ena stvar. Druga stvar je naslednja. Pripraviti moramo uravnoteženo rešitev glede varoval za primere, ko bomo informacijska podjetja prosili za določene ukrepe, potem pa se bodo pojavili dvomi glede zakonitosti takšne zahteve. Torej pripraviti moramo možnost za reševanje takšnih problemov v praksi. To je povezano tudi s tem, da moramo ustrajati pri tem, da pripravimo dobro rešitev za režim, ki bo presegal evropske meje. Na začetku sem že dejala, da bom z ameriškimi partnerji govorila o režimu vzajemnosti, kajti vidimo lahko, da v trenutni ureditvi obstaja možnost, da veliko dokazov pošljemo v ZDA in tudi naši preiskovalci morajo imeti možnost, da dobijo dokazni material. Poskusili smo rešiti tudi druge zadeve in to na uravnotežen način. Naprimer imamo zahtevo, da bo izvrševanje uravnoteženo z zaščito temeljnih pravic in zasebnosti posameznikov. In še komentar v zvezi z reakcijo informacijskih podjetij. Sodniki in tuživci si želijo takšno urodje, ampak ta podjetja si želijo še več pravne gotovosti, želijo si bolj trdnih, trdna pravila, zato da bodo bolje vedela, kako ravnati v določenih situacijah, ko jih organi pregona, naprimer, prosijo za e-dokaze. trdo delamo na tem, da bi predlog dokončali, zato da boste tudi vi lahko zadevo ustrezno pregledali, da boste ugotovili, kaj se dogaja z temeljnimi pravicami, naprimer, kaj ti povedal sem, da je to zelo potrebna zakonodaja, nujna zakonodaja, ki spada v okvir kazenskega prava, ampak eh, pojavlja se tudi veliko vprašajev. Zato upam, da bomo zadevo zastavili tako, kot je treba. Že od nizozemskega predsedovanja govorimo o tem za ministri za pravosodje in tudi ministri so že kar neučakani, zato je zdaj res čas, da po vseh teh dolgih pogajanjih dejansko zadevo pripeljemo do cilja. kar zadeva PNR, to je bilo vprašanje gospe Sipel in tudi posledice sodbe Evropskega sodišča na odnose s tretjimi državami. Jasno je, da bo komisija morala ponovno opredeliti svoj globalni pristop glede sporozumov PNR, preden lahko nadaljujemo z pogajanji. Trenutno govorimo o Mehiki. in predem bomo začeli pristopna pogajanja z tretjimi državami. Vemo, naprimer, da si Japonska želi čim prej sprejeti sporozum PNR z Evropsko unijo, zato ker prihajajo olimpijske igre. Z mednarodnimi partnerji bomo čim prej začeli govoriti o prenosu podatkov PNR v tretje države, kakor je zapisano v sodbi. Prav tako bomo poskusili zagotoviti čim večjo varnost in zaščito osebnih podatkov naših državljanov. Mislim, da je jasno, da bomo to upoštevali tudi pri drugih sporozumih mnenje sodišča zadeva predvideni sporozum PNR s Kanado in ne prepričuje tega, da bi države članice zadevo izvedle do maja 2018. Zadeva je tehnična, ampak eh, dobro je, da ta vprašanje zastavite tudi mojim kolegicam in kolegom iz eh, notranjih zadev, kajti to je v njihovi pristojnosti toliko o vprašanju PNR. Zasebnostni ščit, spet kar zadeva zasebnost. Da, dejala sem, da bom tokrat res stroga. In tudi zadnjič sem bila stroga, marca sem bila tam in razumela sem, da je prišlo do menjave administracije in da imajo določene težave, ampak večkrat sem že povdarila, da zasebnostni ščit ščit temelji na zaupanju in na dolgem seznamu zavez in nalog za vse, tudi za komisijo, predvsem pa za administracijo ZDA. Mi smo bili v svojem priporočilu jasni, tudi kar zadeva priporočilo delovne skupine 29. Rok imamo v ZDA odhajam z nalogo, da vse relevantne organe in ljudi upozorim na ta rok. Povdariti želim, da so ZDA že izvedle nekaj naših priporočil. Naprimer, priporočali smo izboljšanje postopka certificiranja, kar zadeva odkrivanje tako imenovanih lažnih zahtev, pa tudi nekatere druge elemente so izboljšali, ampak želimo si, da bi tam imeli urad varoha človekovih pravic. Američani so to predlagali. To naj bi bil tisti organ, ki je neodvisen v okviru ameriške administracije, ki bo obravnaval pritožbe evropejcev če se bodo pojavili sumi, da so organi pregona dostopali do njihovih podatkov na nezakonit način. Ustrajati moramo, da bo oseba zaposlena za poln delovni čas. To je naš pogoj. Prav tako moramo imeti ljudi v odboru Piklop in tako naprej. Marca lani sem bila v ZDA in visok uradnik mi je dejal, da zasebnostni ščit ni visoko na dnevnem redu, da to ni prednostna naloga. Jaz pa sem odgovorila, da bo to kmalo prednostna naloga, če bomo mi rekli, da bomo sistem suspendirali, če sistem ne bo deloval upam, da se zadeva zdaj bolje razume na njihovi strani. Kadarkoli se srečam z predstavniki podjetij, ne samo ameriških podjetij, ampak tudi evropskih podjetij, vedno poudarjajo, da moramo imeti pravni dogovor. Povedati pa moram, da mi zmanjkuje potrpljenja. Tu sem zdaj zelo jasna in odkrita in enako bom rekla tudi v Washingtonu dobro bom opremljena z pravno analizo, kaj se je zgodilo z 702. Govorili bomo tudi o posledicah druge, nove ameriške zakonodaje. Kolegice in kolege bom prosila za temeljito zakonodajno in pravno analizo, zato da bomo videli, kaj lahko zahtevamo od američanov. Prisluhnila bom civilnim organizacijam v ZDA z njimi se vedno sestanem, kajti tudi njihov razmislek je pomemben. Oni so neke vrste spremljevalci od zunaj. Mislim pa, da mora Evropska unija zdaj nastopiti strožje in roko se je treba držati. Tudi kar zadeva zvezdni odbor za trgovino, tudi tam imajo velike zaveze pravna država. Da, zdaj moramo okrepiti okvir. Okvir moramo okrepiti tudi tako, da bomo bolje opredelili pojem pravna država. To je temeljno načelo, na katerem temoli demokratična država. veliko ljudi, tudi uradnikov, meni, da zmaga na volitvah pomeni absolutno zmago. Ampak to ne drži. Pravna država jasno govori, da mora biti pravosodje neodvisno in da je razmerje pristojnosti v državi nekaj, česar se politiki ne smejo dotikati. Seveda obstajajo različni sistemi v različnih državah članicah. Ko govorim z ljudmi v državah članicah, kjer smo bolj pozorni glede pravne države, vedno slišim isti argument. Obstajajo različni sistemi, obstajajo države, kjer ni ustavnih tribunalov, kjer ni sveta sodnikov in tako naprej. Da, imamo 28 različnih sistemov, ampak vseh 28 sistemov mora temeljiti na načelu pravne države. In to je tisto, kar imamo v mislih, ko govorimo o pobudi, da bi bolje opredelili pravno državo v okviru EU. Govoriti pa moramo tudi o mehanizmih, o novih načinih obdelave podatkov. Govoriti moramo o tem, kako lahko izvajamo ukrepljeno spremljanje in tako naprej. Delali bomo na zamislih in predlogih, ki ste jih opredelili vi v svoji resoluciji, kajti veliko zanimivih izhodišč ste nam podali. Mislim tudi, da moramo povečati pravno gotovost v Evropski uniji. To je zelo pomembno in povezano z vprašanjem gospe Sargentini glede pogojevanja v zvezi s pravno državo in v zvezi s prihodnim MFF ko sem predstavila to zamisel, je bilo veliko panike v nekaterih državah članicah, kajti to so videli kot palico samo za nekatere, torej samo za kohezijske države in tako naprej. No, zdaj jasno sporočam, da bo to veljalo za horizontalno financiranje za vse države članice, ki dobivajo denar, torej za katero koli državo članico. In Opredeliti moramo, kako razumemo načelo pravne države, kaj so torej glavni pogoji delovanja pravne države v državi in to bomo združili ali opisali kot neodvisen pravosodni sistem in zdrave načine nadzora in revizije v državah članicah. Imeli bomo definicijo, to pa bo seveda spremljal tudi podrobnejši opis, kaj pomeni pravna država v posebni ali posamezni državi članici. Prav tako moramo odpraviti dvome v zvezi s tem, da bi v prihodnosti lahko dobili neke naključne odločitve o tem, naprimer, da nam neka država članica ni všeč, zato bomo preprosto zaprli finančno pipico. Ne, tega si ne želim. Ampak v zvezi s pogovanjem moramo nekaj storiti in prepričana sem, da lahko pozabimo na številna druga pogojevanja, da bi morali pravila poenostaviti. Ustrajati moramo pri tistih velikih potezah in pri pomembnih vprašanjih in to je pravna država, seveda. sredstva EU in vprašanja v zvezi z Slovaško. Če se dokaže, da so goljofije in korupcija v zvezi z financami iz Evropske unije odgovorni za tragedijo, ki se je zgodila na Slovaškem, bomo videli, da je še enkrat več jasno, da potrebujemo EPPO, Urad Evropskega javnega toživca, ki bo preučeval koljofije na evropski ravni, tudi kar zadeva strukturna sredstva. Pripričana sem, da počnemo zadeve prav v zvezi s tem in tudi druge države članice vabim, da se temu pridružijo. Trenutno Malta, Švedska, Poljska in Mačarska ne sodelujejo pri tem. Upamo, da se nam bodo nizozemci kmalo pridružili. V državah članicah, kjer se pričakuje v prihodnosti veliko denarja za kohezijske projekte, in tukaj imamo v mislih Mačarsko in Polsko, bi morali razmisliti o tem, da se pridružijo EPPO, kajte mislim, da bi moral biti naš skupni cilj, da se borimo proti goljofijam in korupciji v zvezi z finančnimi sredstvi EU. Ne gre samo za denar, gre za zaupanje evropskih takoplačevalcev. Videli bomo, ali bo slovaški primer šel naprej, videli bomo, kako se bo zadeva razvijala in želim si in upam, da bodo krivci kmalo ujeti in ustrezno kaznovani. Ampak to je tudi lekcija, ki se jo moramo naučiti. Dobro moramo zastaviti EPPO, dobro moramo zastaviti pogojevanje v zvezi s pravno državo za črpanje sredstev v prihodnosti. Prav tako moramo biti mnogo boljši pri zaščiti poštenih ljudi. To velja za novinarje in tudi za žvižgače. Povem vam lahko, da zdaj zaključujemo predlog glede zaščite žvižgačev. To bo zakonodaja, ki bo horizontalna in ki bo, upam, da povečala možnosti za to, da bi pošteni ljudje, ki opazijo, da gre kaj narobe, kar ni v skladu z eh, javnim dobrom, lahko na to upozorili in bili potem deležni ustrezne zaščite. Mislim, da to služi vsem. V zvezi z EPPO ni bilo specifičnih vprašanj, zato bom zdaj prešla na GDPR. Rok maja se bliža. Delamo v treh smerih. Prvič poskušamo koordinirati delo držav članic v zvezi z sorodno zakonodajo. Uredba velja neposredno, to je jasno. Ampak veliko je relevantne zakonodaje v državah članicah, ki jo je treba posodobiti. Podrobnosti so vedno najbolj problematične, kajti naš sen je, da bi imeli enotna pravila, ampak pride lahko do devijacij in to bi pomenilo, da se naše sanje razblinijo. Poskušamo sodelovati z državami članicami, zato da ne bodo preveč odstopale od duha in pravnega besedila te uredbe. Trenutno sta samo dve države članici sprejeli ustrezno zakonodajo, nekatere, to sta Avstrija in Nemčija, nekatere druge države članice zaključujejo delo, nekatere države članice pa bodo najverjetneje zakonodajo sprejele prepozno. Izvajanje se bo torej začelo brez ustrezne nacionalne zakonodaje in vse skupaj je namenjeno temu, da bi zaprli vrzeli glede posameznih specifičnih elementov v državah članicah. To je ena pot, druga pot zadeva podjetja in MSP-je, številni so prestrašeni glede novih pravil. strah je nepotreben, vsi bi morali opraviti oceno tveganja, do kolikšne mere pravila iz GDPR za nje veljajo. Mislim pa, da si zaslužijo boljšo razlago, boljše svetovanje in tudi boljše informacije. Ampak to morajo opraviti organi za varstvo podatkov in države članice. Vsak dan dobim na desetine elektronskih sporočil, kako izvajati GDPR v posameznih podjetjih. Odgovorim na vse, ampak to ni moja naloga. V številnih primerjih morda nisem dovolj natančna, kajti GDPR je zakonodaja, ki jo je treba brati v državi članici v povezavi z nacionalno zakonodajo. Ampak 24. januarja smo objavili orodja za podjetja, pripravili smo smernice, uložili bomo tudi veliko v boljše dviganje zavesti med podjetji in upam, da bomo še do konca leta prišli do cilja. Organi za varstvo podatkov morajo svetovati podjetjem, kako so lahko najboljše pripravljena. Tretja pot je v zvezi z državljani. GDPR je robustna zakonodaja. Močno vpliva na svet posla in na ljudi. In če državljani ne bodo izkoriščali pravic, ki jih imajo v okviru GDPR, potem zakonodaja ne bo dosegla svojega namena. Zato še vedno želimo izvajati to kampanjo ozaveščanja, sodelovati želimo z organi na nacionalni ravni in s podjetji, ki so pripravljena sodelovati v zvezi s tem, kajti prepričana sem, da bi podjetja morala obvestiti svoje stranke, da spoštujejo nova pravila glede zasebnosti kajti že več tisočkrat sem od podjetij slišala, da podjetja želijo ukrepiti varstvo zasebnosti, kajti to pomeni, da bo tudi več zaupanja strani strank. To bi bila njihova konkurenčna prednost. Mislim, da bodo tudi ljudje v Evropi kmalo začeli razumeti, zakaj smo pripravili to zakonodajo kar se tiče Istanbulske konvencije, je to resnično žalostna zgodba. To je zelo uporaben, praktičen zakonodajni akt, ki je usmerjen v grozne primere nasilja nad ženskami in otroki. In ne gre zgolj za v narekovajih tradicionalne oblike nasilja. Žal mi je, da moram govoriti o tem obstajajo seveda dvomi, če naj nadaljujemo s takšnimi tradicijami v Evropski uniji. Gre tudi za eh, prisilne poroke, eh, izginotja eh, in pohabljanje ženskih spolnih organov in podobne prakse, ki nimajo mesta v 21. stoletju Evropske unije. Ravno zato se je Evropska unija sama odločila, da se pridruži Istanbulskim konvenciji in rada bi se vam zahvalila, zahvalila Evropskemu parlamentu, da ste podprli to pobudo. Še posebej hvala gospe, no, težko ime imate, gospe Dalon Bonfoy ter eh, gospe Koraci Bild za vajen trud. Kakšno je trenutno stanje? 17 držav članič je konvencijo že ratificiralo, nekatere še čakajo, v nekaterih državah članicah teče najelektrena razprava o tem. Kot primer lahko podam Bolgarijo ne gre za kazanje s prstom, ampak Bolgarija predseduje svetu, tako da je dober primer. Sledim razpravi v Bolgariji in že sam naslov Istanbulska konvencija povzroči čustvene negativne reakcije. Na to so se pojavile težave pri jeziku, pri prevodu pri tolmačenju besedila, češ, da poskuša konvencija uvesti tretji spol. Mešajo se tudi eh, izraza, eh, se, mešata se tudi izraza eh, spol in socialni spol oziroma seks in gender. Nekatere eh, države, nekateri jeziki ne poznajo tovrstnih razlik, pojavljajo se torej teme, ki jih nismo pričakovali, vsaj sama jih nisem pričakovala, pošteno rečeno. V nekaterih krogih, pomembnih krogih, med nekaterimi deležniki obstajajo stališča, da bi lahko ta konvencija uničila tradicionalno družino. In na tem mestu moram bolje opraviti svojo nalogo pojasnjevanja, kaj namreč želimo doseči z istambulsko konvencijo želimo izkoreniniti nasilje nad ženskami, nad eh, otroki, nasilje v družini, ki je še vedno zelo pogost pojav v vseh državah članicah Evropske unije. Ravno zato je treba ratificirati to konvencijo. Nekatere države članice, pred kratkim je bila to Slovaška, želijo iz konvencije vzeti nekatere elemente, ki jih bodo izvajale, ne želijo pa ratificirati konvencije v celoti. Še vedno verjamem, upam in potrudila se bom po najboljših močeh, da bi morali te države ratificirati eh, samo konvencijo. To je tista druga možnost, plan B, ki mi ni tako všeč, ampak vseeno sem vam želela povedati, da poskušajo nekatere države vsaj najti delne rešitve, s katerimi se sama sicer ne strinjam, ampak seveda je končna odločitev na strani posamezne države članice. Na to vprašanje Romo. To je še ena boleča zgodba. To moram dejati. imamo evropsko strategijo, imamo nacionalne strategije, gre za milijone besed, milijone dokumentov, ampak velikih rezultatov ni. Ravno zato želim oceniti strategijo za Rome na evropski ravni. Srečala sem se z ocenjevalci in prosila se mi, da pripravijo dejanski pregled stanja. Prosila sem jih, da ocenijo, kaj deluje in kaj ne deluje. Naj vam dam primer držav, pri katerih eh, smo sprožili eh, postopek zagotavljanja kršitev, kar se tiče izobraževanja romskih otrok. Povodoma bi rada povedala, da bom še naprej uporabljala ta postopek zagotavljanja kršitev, ampak eh, bolje je, če vidimo rezultate na terenu. In to niso zgolj zakonodajni akti, ki so sprejeti, želim videti dejanske spremembe na terenu. Ko sem analizirala eh, situacijo v eni od teh držav in ko sem se eh, pogovarjala eh, z učitelji v šolah, eh, starši, z aktivisti, s politiki, je postalo jasno, da izobraževanje samo ne more rešiti problema dobro je, da imamo nek eh, izobraževalni akt, ki eh, prepoveduje diskriminacijo, ampak več je treba narediti v sodelovanju z družinami, boriti se je treba proti brezposelnosti in revščini. Več moramo narediti tudi v boju proti segregaciji. Uh, ne zgolj na področju izobraževanja. To je naloga za vse relevantne akterje v državah članicah. Niso mi všeč te besede celoviti pristop, to je pač nek kliše, ampak tukaj to nujno potrebujemo. Obiskala bom vse države, kjer eh, obstajajo težave pri izvajanju strategij za Rome tekom tega leta. Želim namreč bolje razumeti težave, ki nastajajo pri praktičnem delu. Na to pa bom preuredila našo strategijo, da bi tam postala učinkovitejša. Obstajajo tudi eh, praktični vidiki te teme, ki jo obravnavamo sedaj. Kmalo bomo namreč govorili o eh, prednostnih nalogah za novi večletni finančni okvir. Ne smemo ponoviti istih eh, napak, ne smemo nameniti sredstev tistim projektom in ljudem, ki ne bodo nikomor pomagali. Bolje je treba usmeriti ta sredstva. Toliko o Romih. Glede diskriminacije, afrofobije in vseh teh vprašanj menim, da komisija dela vse, kar lahko, zato da bi jasno pokazali, da je diskriminacija nespremljiva v Evropski uniji. Imamo zakon zakonodajo imamo okvirni sklep o rasizmu in ksenofobiji, ki eh, ga morajo izvajati vse države članice. Imamo tudi zakonodajo na področju boja proti diskriminaciji. Prizadevati si moramo, da bo sprejeta tudi direktiva o enaki obravnavi. Zastavili ste vprašanje v zvezi s to direktivo. Kaj se dogaja? Direktiva je blokirana v svetu. po razpravi z ministri letos eh, spomladi, bomo verjetno spet slišali, da bi bila ta direktiva draga. Potrebujemo najnovejše informacije glede eh, porabe sredstev, zakonodaja izhaja iz leta 2008 brez ustrezne ocene učinka ne moremo na mizo dati proti argumentov. Da, to nekaj stane, ampak prednosti so te in te. To eh, moramo narediti. Ravno zato želim veliko energije uložiti prav v to temo letos. Seveda vas bomo obvestili o rezultatih orientacijske eh, razprave v svetu pripravljena sem se k tej temi vrniti v drugi polovici letošnjega leta. Kot vemo, obstaja možnost okrepljenega sodelovanja, ampak za me to ni prava možnost. Mislim, da ni dovolj resno, da bi eh, na tem projektu delali zgolj nekatere države članice. Nisem odgovorila na vprašanja gospoda Jureka. Da, neposredna demokracija, lahko vam dam eh, moje osebno eh, stališče, nič nimam proti neposredni eh, demokraciji in referendumom, ampak pomembno je, kakšni so pogoji za izvajanje takšnih ukrepov. Nečesa se moramo naučiti tudi iz Brexita. Kot vidimo, je precej eh, preprosto ljudem obrati možgane in na njih vplivati z lažnimi novicami. To je res neverjetno. Mislim, da je treba upoštevati vse eh, okoliščine in posledice referendumov. Je pa seveda odločitev na strani države članice in te odločitve pa morajo biti odgovorne. Enako velja za družinska vprašanja. Gre za pristojnost držav članic, tako da sama ne bom podajala uradnih stališč. Da, imenovanje generalnega sekretarja, hvala za to vprašanje. To, tega vprašanja nisem uh, pričakovala strani Sofije Netfeld, vedno ima dobra vprašanja. No, moram reči, da sama nisem prejela nobenega vprašanja državljanov, ki mi ponavadi pišejo. Ti ponavadi pišejo o revščini, o diskriminaciji, o eh, groznih eh, primerih to vrste. Nisem pa prejela takšnega vprašanja. kolegi komisarjev je potrdil ta predlog in to je vse. Več o tem ne morem povedati. Vidite pa, da sem odgovorila na vaše vprašanje. Sem kaj preskočila morda? Da, varstvo podatkov v institucijah Evropske unije. Mi kot komisija intenzivno delamo na tem, da bi odpravili to blokado. Želimo vzpostaviti celotni sistem eh, do takrat, ko bo začel veljati eh, novi zakonodajni akt GDPR. Mislim, da smo pripravili delujoče rešitve, eh, kar se tiče organov pregona in upamo, da bomo odpravili te ovire, ker je to nujno potrebno. Sem še na kaj pozabila? Enako velja tudi za e-zasebnost. Tudi tukaj moramo priti do konca triloga. Ana, kaj želite, da pove še gospa Jurova? Equal treatment directive I have just direktiva o enake obravnavi, kot sem dejala, se bom s tem ukvarjala tekom letošnjega leta. Pogledati je treba, kakšno je trenutno stanje, če so se argumenti na eni in drugi strani spremenili od zadnje razprave. To želim narediti spomladi, obenem pa želim eh, pridobiti najnovejše eh, makroekonomske statistike, tako da bomo imeli Eh, na mizi stroške in prednosti tega predloga. Na to pa se želim k temu vrniti jeseni. Letos upam, da ukrepljeno sodelovanje ne bo končna rešitev, ampak to je res ena od alternativ. Ampak glede na to, kaj so na zadnje eh, povedali ministri, gre za načeljno vprašanje. Ravno zato eh, moramo poskrbeti za podporo vseh. Ena od perečih tem pri direktive o enake obravnavi je, je ta, da ne pripada enemu konkretnemu resorju, oziroma pripada enemu konkretnemu resorju v državi članici, ampak vedno morajo ti resori, ta ministrstva sodelovati z drugimi deli vlade, kar pomeni, da eh, nastajajo težave v nekaterih državah članicah. Kar pa se ti trgovine z ljudmi, pa nimam to vrstnih informacij, tako da se lahko eh, k temu vrnemo pozneje, takrat, ko bom eh, razpolagala z več podatki. Hvala. Najlepša hvala, komisarka. To je bil res maratonski sestanek. Hvala, da ste odgovorili na vsa vprašanja. Hvala tudi kolegom in kolegicam za celovita vprašanja. Vem, da uh, ni bilo popolnoma strukturirano to. Uh, okolje, ampak eh, hvala, da ste zastavili vsa ta raznolika vprašanja bomo videli, kakšne bodo dodatni podatki, ko jih bomo dobili. Seveda pa se tudi nekateri eh, posamezni poslanci in poslanke sestajajo z vami. Gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, hvala za vaše vprašanja. Veselim se že nadaljnega sodelovanja pri eh, vprašanjih, ki smo jih že obravnavali in pri novih vprašanjih. Hvala za vaše delo in hvala za udeležbo kolegi in kolegice, prišli smo do konca te razprave. Zadnja točka na redu je bila predložena, tako da se bomo takoj lotili seje koordinatorjev, ki bi se naj začela ob 5.30. Imate pravico do odmora? Ne, ne, žal mi je. Colleagues, um, we're going to go straight to the coordinators meeting, but if, you, if you're not um